Dobry wieczór Państwu. Szybciutko rozpoczynamy posiedzenie, bo mamy. Dober dan, spoštovani kolegi. Začeli bomo z našo sejo, kajti dnevni red je predvsej natrpan. Gre za uh, težko uh, pričakovano sejo v okviru strukturiranega dialoga eh, z komisarjem. Zastavili bomo lahko vprašanja komisarju. In ta vprašanja eh, se nanašajo na veliko različnih vidikov in eh, danes bo eh, težko narediti celoten pregled. Do majhne spremembe je prišlo v dnavnem redu. Imamo še eno dodatno točko, ki je vprašanje. Eh, evropsko solidarnostno enoto in upam, da eh, boste sprejeli ta dnevni red. 18 jezikov eh, je danes na voljo. Sprejeli bomo tudi zapisnik z dne 13. in 21. maja. Sedaj pa smo pri predstavitvi Evropske solidarnostne enote in rad bi pozdravil gospoda komisarja in eh, vse prisotne kolege. Kot sem rekel, eh, strukturiran dialog predstavlja eh, pomemben vidik našega sodelovanja. Imeli smo že eno sejo v okviru strukturiranega dialoga v preteklosti. Sedaj pa dajem besedo gospodu komisarju, da nakratko predstavi Evropsko solidarnostno enoto. E, sam bo naredil uvod. Hvala lepa. Hvaležen sem, da lahko nakratko predstavim Evropsko solidarnostno enoto. Komisija je 7. decembra lani začela s temi prizadevanji. Sam sem svetu za kmetijstvo že podal predstavitev tudi moji kolegi drugim formacijam sveta in drugim odborom v tem parlamentu. Preden gremo na kratko predstavitev or PowerPointu, ki jo imate na voljo, bi rad povedal par pripomp o sami enoti. Evropska solidarnostna enota ponuja priložnost za mlade za prostovoljstvo. Gre za sprejemanje delovnih mest, pripravništev doma in v tujini lahko se izvajajo na celi vrsti področji kmetijstvo, razvoj podeželja, varstvo okolja, preprečevanje naravnih katastrof, suše, požarov, poplav, zagotavljanje hrane, izobraževanje, zdravje, vključevanje migrantov in beguncev in ozemeljska kohezija. Pilotna faza trenutno poteka in se bo zaključila decembra leta 2017. Tudi skupna kmetijska politika prispeva 1,8 milijona evrov, predvsem v okviru območja Natura 2000. Priprava druge faze trenutno poteka zato, da bi v začetku prihodnega leta imeli tudi operativno fazo. 24. maja pa naj bi kolegi komisije sprejel drugo fazo. V tej drugi fazi naj bi SKP prispevala podoben znesek kot v prvi fazi. Ta prispevek kaže, kako SKP lahko pomaga in prispeva k širšim potrebam evropske družbe in tudi k širšim ciljem komisije. Pobuda lahko mnoge mlade vključi v vprašanja okolja, razvoja podeželja in tako dalje. Vsekakor pa ni treba, da gre zgolj za centralno upravljanje ukrepe. Tudi nacionalni in lokalni organi se lahko vključijo na mnogih področjih, ki jih financira SKP. Naš lokalni razvoj oziroma razvoj skupnosti pod lokalnim vodstvom vključuje že mnoge partnerje in to je zelo pomembno recimo vključevanje migrantov, preprečevanje naravnih katastrof. Prav tako tudi lider lahko igra zelo pomembno vlogo pri izvajanju pobude na področju solidarnosti na podeželju. Tudi izobraževanje, usposabljanje, sodelovanje, tehnična pomoč. Tudi to so področja, ki bi lahko pomagala prostovoljcem, da bodo izvajali določene naloge. Zdaj je na državah članicah, da se odločijo, ali in kako želijo prispevati in izkoristiti priložnost, ki jo ponuja solidarnostna enota. Zato vam to sporočilo prenašam, da boste to pobudo lahko spodbujali in predstavljali doma. Menimo, da bo ta pobuda pomagala razumeti koncept solidarnosti tudi med ljudmi. Zdaj pa imam kratko predstavitev, ki vam bo dala nekaj več informacij, nekaj več konteksta. One is, is Kot omenjeno, namen te predstavitve je, da bi bolje ozavestili državljane o tej pobudi. Ta pobuda je še vedno v pilotni fazi. Cilj pa je, da bi 100 tisoč mladih pristopilo do konca leta 2020, da bi pridobili izkušnje, da bi razvili svoje veščine in dali svoj prispevek. Približno 28 tisoč se je že prijavilo in število ujemanj med kandidati in organizacijami narašča. Mlada francozinja je bila prva, ki je sprejela na mačarskem mesto, pa tudi v Belgiji imamo portugalce. Potem, ko bo sprejeta vsa zakonodaja in zakonodajni predlog prihodni teden, bo ta poslan parlamentu in svetu in upamo, da bodo pogajanja lahko zaključena, uh, tako da bi 1. januarja 2018 že imeli veljavno pravno podlago. Na naslednji prosojnici pa vidite pobudo, ki temeli na skupnem okvirju z poslanstvom, z listino in z vsem ostalim. Predvsem pa bo vsebovala ta pobuda dve veji, poklicno in prostovoljno po eni možnosti, po eni strani bomo imeli bolj prožno prostovoljstvo, po drugi strani pa tudi pogodbeno zaposlitev. In od dveh mesecev do dvanajstih mesecev bodo mladi lahko preživeli čas kot prostovoljci doma ali v tujini. Tukaj vidite aktivnosti, pa tudi ozemeljsko pokritje, v glavnem v EU, pa tudi drugot. Na šesti prosojnici vidite pretok, kako bo to potekalo od registracije do vloge, do same namestitve in do sodelovanja v mreži alumni, kjer si bodo lahko tisti, ki bodo zaključili tako prostovoljstvo, izmenjevali izkušnje. Namen je, da bi mlade povezali s primernimi organizacijami in da bi povezali sinergije med inštrumenti na evropski ravni tu vidimo različne programe financiranja. Povedal sem že, kolikšen bo prispevek SKP. Tu vidite možnosti, kako lahko izkoristimo finance v okviru skupnega upravljanja, recimo pod prvim stebrom, v novi šolski schemi. Prostovoljci lahko pomagajo pri razdeljevanju hrane šolarjem lahko pomagajo tudi pri informiranju in tako dalje. V okviru drugega stebra so ukrepi na področju razvoja podeželja, kjer bi lahko prostovoljci sodelovali pri izvajanju različnih nalog. Lider recimo lahko tu odigra zelo pomembno vlogo pri izvajanju pobud solidarnostne enote na terenu. Če naj zaključim, gospod predsedujoči, zahvaljujem se vam za priložnost, da sem lahko na kratko predstavil to pobudo. To sem naredil samo zato, da dobite kratek pregled o Evropski solidarnostni enoti in da opozorim na nekatere načine, kako lahko ta enota pomaga tudi pri aktivnostih, ki zadevajo kmetijstvo in razvoj podeželja. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod komisar. Toliko vas je prosilo za besedo, da mislim, eh, da eh, vam ne bo mogel vsem ugoditi. Vsak bo dobil na voljo eno minuto, kaj ti eh, rad bi imel tudi dovolj časa za prihodnjo točko na našem dnevnem redu. Tisti, ki ste Eh, torej za tisto točko, eh, ki bo na vrsti naslednja. Gospod Federer. Če je časa tako malo, potem raje prihranim svoj čas za govor za kasneje. Euh. Gospod Vazon. Hvala lepa. Gospod komisar, Pozorno sem prebral sporočilo Evropske komisije, osvetlili ste različne vidike in rad bi, da odgovorite na nekaj splošnih vprašanj. Eh, tisti, ki želijo sodelovati v tej solidarnostni enoti, morajo biti državljani Evropske unije ali pa morajo zakonito bivati eh, na ozemlju Evropske unije. Pa ne samo to. Eh, lahko sodelujejo tudi državljani Turčije in pa nekdanje eh, republike Jugoslavije. Eh, in eh, zanima me, kako je to mogoče. Ali menite, eh, da so projekti iz drugega stebra eh, koristnejši za podporo kmetom? Kaj pa program eh, za sprejem beguncev in pa za vključevanje beguncev v družbo? Eh, ne razumem, kako je to povezano eh, z razvojem podeželja. Ali mi lahko to razjasnite? No, eh, Hvala lepa. Tri vprašanja imam. Najprej me zanima, kakšno delo bodo opravljali ti prostovoljci in drugič, kakšno delo bodo opravljali tisti, ki bodo delali za denar, torej ki bodo imeli službo in kakšna bo plača teh, ki bodo imeli pogodbo in bodo plačani, kajti sicer bi tu lahko prišlo do težav. Lahko bi se zgodilo, da bi kdo izkoriščal prekerno situacijo mladih. Uh, uh, Hvala lepa. Zelo zanimiva prezentacija. Kakšno bo plačilo mladih, ki se bodo vključevali? Vem, da je to namenjeno mladim med 18 in 30 letom. No, moja starša sta imela že 600 otrok do 30. leta. Zanima me, ali bodo ti mladi morali imeti dovolj denarja, da se prijavijo, ker boste mamica in očka poskrbela, da bodo imeli dovolj denarja. Ali bo denarja, ali bo plačilo tako, da si bo nekdo lahko plačal najemnino in hrano, ali pa, ne vem, ali vas bodo morali starši še naprej preživljati. Hvala lepa. Naslednja na vrsti gospa Gilera. Hvala lepa. Gospod komisar, mislim, da je to zelo dobra pobuda in zelo hvale vredna. Mislim, da na ta način lahko ucepimo naši družbi več vrednot povezanih solidarnosti, tako da se mi zdi, da bo zanimiva za mlade. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj. V Španiji imamo podoben sistem na področju civilne zaščite. No, morda se zdi podoben ta sistem. Ampak moje vprašanje je naslednje. Rekli ste, da bodo nekatere aktivnosti vključevali tudi kmetijstvo, da bo vključen generalni direktorat za kmetijstvo, pa tudi drugi to bi verjetno sodilo v pretežni meri pod pobudo lider, kaj ne? Ampak zanima me, v okviru katerih kmetijskih pobud bi ti mladi delali, kako se bodo lahko prijavili, ali bo prijava potekala preko držav članic ali pa se bo to koordiniralo na ravni EU. Ampak naj ponovim, zdi se mi, da je solidarnostna enota izvrsten predlog. Ja, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, moj eh, predlog eh, gre v podobni smeri kot predlog gospe Agiljere. Mislim, da je to izjemno privlačna ponudba, gre seveda za prosto volno dejanje, ne gre za obvezo in mladi torej imajo to možnost in to prispeva k razvoju družbe, kar se mi zdi zelo pomembno na ta način uh, lahko uh, mladi odpotujejo v neko državo, spoznajo kulturo, jezik, uh, naučijo se strpnosti in sprejemanja drugih. Zanimivo se mi zdi, da ni govora o plačilu, ampak bolj o povrnitvi stroškov. Eh, toliko o tem, eh, to se mi zdi zapleteno in zanimivo, sedaj pa k kmetijstvu. Eh, zanima me, ali že imate ocene posameznih sektorjev, kajti poleg različnih držav in različnih tradicij eh, se mladi morda zanimajo tudi za specifične sektore in zanima me za katere. Gospod Anta. Vprašanje, ki sem jih želel zastaviti, so bila zastavljena, tako da se bom odrekel svojemu času za govor. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, meine Hvala lepa. Če mladi kaj počnejo, se mi zdi to nekaj pozitivnega. Konkretna vprašanja. 20 let imamo že prostovoljno službo, ki je praznovala to častitljivo obletnico. Kako se to razlikuje? Namreč iskreno povedano, to rojstvo Evropske solidarnostne enote je potekalo zelo hitro. Združenja mladih niso vedela, da se bo to zgodilo, tako da moram reči, da smo to kar naenkrat dobili na mizo in mnogi so se čudili, zakaj Evropske prostovoljske službe niso nadgradili, zakaj se je ustanovilo nekaj novega, kaj se skriva za tem. Ja, ja, Gospod Jar, dve pojasnili bi prosil. In sicer, kdo je lahko prijavitelj? so to združenja, podjetja ali morajo to biti regije v okviru liderja in drugič, kako se bo razdeleval denar, ali bodo obstajale nacionalne kvote ali pa bo to nek evropski skupni sklad. Skratka, se bo denar razdelil na države članice ali ne ali bo tako, kdor prvi pride, prvi melje, ali se bo denar najprej razdelil na države. <clears throat> Eh, Hvala lepa. Sama pa imam drugo vprašanje. Na spletni strani komisije sem prebrala, da bosta tu dve možnosti. Eni bodo prostovoljci, drugi bodo plačani. Sklepam, da bodo prostovoljci imeli zavarovanje, da bodo zavarovani. Kaj pa tisti, ki bodo dobili službo, kakšno pogodbo bodo imeli? Bo to nacionalna pogodba? In najpomembneje, odkot bo prišel denar iz liderja? Spravo, eh, ideja je spjenkna. Koncept je dober. Gospod komisar je govoril bolj o ideji evropske solidarnostne enote. Ampak eh, seveda je veliko vprašanj, kar zadeva samo izvajanje. Ali bi mladi želeli opraviti pripravništvo na kmetiji gospoda Jara. Ali bi eh, izkoristili to Evropsko solidarnostno enoto za to, da bi se naučili kaj praktičnega? Na kmetiji recimo. Gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala vsem tistim, ki ste pokazali toliko zanimanja za to vprašanje, s tem, da ste postavili vprašanja najprej. Zelo pomembno je, da vse podrobnosti te pobude bodo znane na podlagi razprave, ki bo potekala na ravni kolegija komisije prihodni teden, potem pa bomo dobili ustrezni pravni okvir. Tako da, če se strinjate, gospod eh, predsednik, bi vam po sestanku prihodni teden v kolegijo komisije odgovoril na bolj podrobna vprašanja. Zaenkrat pa naj povem, to je program, ki je namenjen predvsem prostovoljcem. Predsednik Jean-Claude Juncker je najavil to pobudo lani septembra v svojem nagovoru o stanju v EU. Namreč želel je, da bi mladi lahko v čim večji meri sodelovali pri ustvarjanju naše družbe na prostovoljni podlagi. Nekdo je dejal, da naj bi s tem zniževali plače, nikakor ne gre za to. Predvsem si želimo dodano vrednost na podlagi solidarnosti v določenih situacijah, recimo Migranti, begunci, naravne katastrofe, potresi, požari, poplave. Zdelo se nam je, da obstajajo možnosti, kjer bi ljudje lahko skupaj pokazali svojo solidarnost. In to se mi zdi, da je dobro. Pilotni program je omogočil prožnost državam, članicam in regijam, če so si to tega želele. Namreč to je povsem prostovoljna pobuda. Če želijo majhno količino denarja. Jaz sem namenil 1,8 milijona evrov. To seveda ni dovolj in to seveda ne bo moglo narediti preveč škode po eni strani v očeh tistih, ki so proti temu programu. Ampak, če bomo uspešni, lahko dobimo več denarja v prihodnje. O tem boste se odločali tudi vi, ko napoči čas. Financiranje drugega stebra je vedno na voljo za razvoj podeželja, vsekakor pri naravnih katastrofah. Zdaj pa smo dodali še to razsežnost, da mladi, ki želijo pomagati pri spopadanju z vprašanji v zvezi z naravnimi katastrofami, bodo to lahko naredili. Erasmus plus nacionalne agencije bodo izvajalski organ, torej ne bomo dodajali novih organov. Prav tako bomo imeli izvršilne agencije v okviru generalnega direktorata in vsi generalni direktorati bodo vključeni, vključno z našim. Torej ne ustvarjamo novih struktur. Pač pa bomo tu imeli skupno upravljanje. Erasmus Plus bo prispeval 58 milijonov evrov, program za inovacije in za zaposlovanje 40,2 milijona, Evropa za državljane 3,5 milijonov, potem sklad za azilante 9,6, SKP 1,8. Skratka, to vam pokaže, kako širok nabor panok bo vključen in koliko partnerjev bo vključenih. Kot rečeno, gospod predsednik Razumem, da si poslanci želijo čim več informacij, seveda in to je upravičeno, ampak moj namen danes je bil, da sem vam nakratko ponudil nekaj informacij o pilotni fazi, vsekakor pa si bom prizadeval, da vam zagotovim vse informacije prihodni teden in če boste v prihodnje želeli postaviti dodatna vprašanja, boste tudi imeli možnost. Torej, prihodni teden boste dobili ogromno informacij, seveda pa boste tudi v zakonodajnem procesu spoznali, kakšne so zakonodajne implikacije. Mimo grede, zelo malo izkušen imamo, kajti šele konec marca so prvi posamezniki začeli eh, sodelovati in konkretno delati na terenu. E, Najlepša hvala. Dobro je, da ste nam posredovali te informacije. Tako že imamo nekaj splošnih informacij. In uh, tako smo se tudi bolje poglobili v problematiko v tej dvorani. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki. Najbrž se bomo k tej temi še vrnili. Gospod komisar je to že napovedal. Uh, Ampak eh, glavna tema eh, naše današnje seje je eh, strukturirani dialog. V okviru sporazuma med komisijo in pa parlamentom ta strukturirani dialog poteka vedno v okviru prvega semestra. In uh, sodelujejo uh, parlament, eh, komisija in pa pristojni komisar. V okviru tega strukturiranega dialoga bi radi več vedeli o delovnem programu komisije za leto 2010, pa tudi o prioritetah za prihodnje leto. Te prednostne naloge eh, se bodo najbrž odsevale v delovnem programu Evropske komisije. Mi pa seveda želimo neodvisnost in pa možnost eh, sodelovanja pri obravnavi te problematike. Gospod komisar, ta uh, metoda je že kar ustaljena metoda. Uh, dobro, uh, da ste jo sprejeli, posredovali smo vam uh, določena vprašanja v skladu z to metodo in na ta način je eh, lahko komisar že malo prouščil eh, ta naša vprašanja in zdaj ve, katere so za nas najpomembnejše teme. In na eh, nekatere izmed teh vprašanj bo lahko odgovoril na današnji seji. Upošteval bo torej naša vprašanja, našo zaskrbljenost. Po prispevku gospoda komisarja bom dal besedo koordinatorjem in potem drugim poslancem. Gospod komisar gre za zelo pomembno eh, problematiko, s katero se bomo ukvarjali letos. Beseda je vaša. Hvala lepa. Kot rečeno, to je izvrstna priložnost, da se pogovarjamo o vprašanjih, ki so pomembni za obe ustanovi in upam, da se bomo strinjali, katere so najpomembnejše vprašanja, če tudi se včasih razhajamo o tem, kako se lotiti odprtih vprašanj. Letos ste mi dali celo vrsto vprašanj v pisni obliki, več kot 40. Na ta vprašanja sem odgovoril in upam, da ste prejeli te odgovore in upam, da so vam koristili. Prav tako danes zaznamujemo polovico našega mandata, mandata komisije in mojega mandata kot komisarja. V prvi polovici smo se srečevali z tržnimi motnjami zaradi ruskega embarga, zlasti za mlečne izdelke in eh, prašiče meso smo videli, da je prišlo do paca cen. Ali so inštrumenti SKP-ja primirni ali ne za soočanje s težavami na trgu, je bilo nenehno vprašanje. Sam sem poskrbel za dodatno finančno podporo, prav tako pa smo dobili tudi nekatere nove inštrumente, da bi izboljšali cene za tiste, ki so bili v težavah. Prav tako v okviru uredbe Omnibus in direktive o zelenitvi sem se zauzemal za poenostavitev od nadzora do sankcij trgovinskih pravil in moram reči, da smo dosegli precejšen napredek in prepričan sem, da bomo dosegli še nadaljni napredek. Cenim hitrost, s katero ste delali, gospod predsednik, na uredbi Omnibus. De Castro in Des sta zelo pomagala pri delu. Izpolnili ste roke za razliko od drugih in zato lahko s trialogom začnemo še pred poletnimi počitnicami v času estonskega predsedovanja. V intervjuju za Evropski časopis, gospod predsednik, ste povedali, da so težave pri poenostavitvi, da je to bila največja težava in strinjam se z vami tudi, kar zadeva delo tega odbora na področju trgovine in pri srednjeročnem pregledu večletnega finančnega okvirja. Prav tako ste pravilno ocenili tudi izzive, ki bodo pred nami v naslednjih dveh letih in pol, kar zadeva SKP po letu 2020, proračun za SKP BDP v okviru novega večletnega finančnega okvirja in vprašanja, o katerih ste govorili, zajemajo tudi krepitev inovativnosti ter konkurenčnost in globalni trgi, obenem pa varna oskrba s hrano na nacionalni revni. Tudi Združeno kraljestvo je pomembno vplivalo na celotno situacijo, ko zapušča EU in videti moramo, kako se bodo ta pogajanja nadaljevala. Vsi se strinjamo, da bi najboljši izid bil ta, da dosežemo nek trgovinski odnos, s katerim bomo zaščitili interes EU, kar zadeva dostop do trga. Pripričan sem, da se bomo o tem lahko še pogovarjali, potem, ko se bodo pogajanja začela junija. Od lani. Gospod predsednik, je prišlo do veliko pozitivnih ukrepov, nekatere cene so se dvignile. Seveda, to je še vedno zelo krhka situacija, ampak komisija je uporabila vse svoje inštrumente, ki so ji na voljo v okviru skupne organiziranosti trga in hvaležen sem za podporo tega odbora prizadevanjem komisije. Verjetno veste, kako zelo se zauzema predsednik komisije za področje kmetijstva in da bo tudi objavljeno sporočilo komisije o prehodnosti SKP. Kot rečeno, v okviru javnih posvetovanj smo dobili 320 tisoč odzivov, večinoma smo jih prejeli preko spleta, ampak očitno ljudje še vedno posredujejo svoje mnenje. Skozi celoten proces smo spodbujali čim večjo vključenost kmetov ali ne kmetov in prva analiza odgovorov kaže, da je veliko uh, kampanj prispevalo k temu ogromnemu odzivu. Ampak te kampanje niso nič slabega in nič novega. Ključno pa je to, da zdaj vemo, da so mnenja in stališča zelo različna. Ta mnenja smo dobili od različnih deležnikov. Zdaj bomo ta mnenja analizirali in 7. julija organizirali konferenco deležnikov v Bruslju. Upam, da se mi boste vi, gospod predsednik, in člani vašega odbora pridružili na tem dogodku, zato da bomo skupaj pripravili sporočilo komisijo. Komisija si še vedno želi, da bi to sporočilo eh, objavili do konca letošnjega leta. Želimo si, da bi naše kmetije bile odporne na zonanje vplive in da bi bilo kmetijstvo trajnostno. Mladi kmetje morajo s pomočjo inovativnosti prispevati k proizvodni hrane, pa tudi pri poenostavitvi lahko nove tehnologije bistveno prispevajo, lahko se zmanjša število inšpekcij na terenu, plačilne agencije že uporabljajo informacije, ki jih dobijo preko satelita in s pomočjo programa Kopernikus. In dejansko bi lahko satelitske slike nadomestile veliko obiskov na kraju samem. Evropska vesoljska agencija je objavila razpis, kjer bomo dobili znanje o tem, kako uporabiti te izvidniške podatke. Prav tako predlagamo pilotni projekt za digitalne rešitve in e-orodja, da bi posodobili skupno kmetijsko politiko. Konzorci nacionalnih uprav bo deležen podpore, da bi razvili nek sistem, ki bi razvili ki bo omogočil državam članicam, da bi zbirale kmetijsko-okoljska podnebne podatke. Prepričan sem, da ni treba čakati na naslednjo reformo SKP, da bi lahko začeli uporabljati te nove tehnologije. Zavedam se, da vas zelo zanima še ena praksa, to pa so nepoštene in nelojalne trgovine, trgovinske prakse. To ste objavili že večkrat, ko smo govorili o oskrbi s hrano. Želimo si poštene pogoje za proizvajalce v celotni prehranski verigi, da bodo naši kmetje lahko preživeli. Brez njih kmetijstva ni. Zato si komisija prizadeva izboljšati preglednost trga, zagotoviti bolj poštene trgovinske prakse in izboljšati sodelovanje v skladu s priporočili delovne skupine. Vem, da ste se veliko ukvarjali tudi vi s tem okviru omnibusa. Komisija trenutno pravlja pripravljalno delo za izvajanje prihodnih pobud. Prepričan sem, da se bomo o tržnih pogojih še lahko pogovarjali. Nasploh, rad pa bi omenil odpravo kvot za sladkor. To smo že dolgo predvidevali in zdaj se panoga pripravlja na iztek režima kvot. Pričakujemo, da bi Evropska unija na dolgi rok lahko postala neto izvoznica in izkoristila priložnosti, zdaj, ko vidimo, da je vse večje popraševanje. V obdobju po kvotah bi cene utegnile nihati zlasti v prvem letu po odpravi kvot. Komisija bo še naprej spremljala trg sladkorja. Vzpostavili bomo observatori, s katerim bomo zagotovili pridobivanje čim več informacij, čim večjo preglednost, da bi lahko sprejemali poslovne, komercialne odločitve na podlagi teh informacij. Hvala lepa za enkrat. Upam, da bom lahko dopolnil svoje odgovore na vprašanja in dodal še kaj k tistemu, kar sem že zapisal v pisnih odgovorih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Dame in gospodje, kot sem že napovedal, bomo sedaj imeli izmenjavo mnen. Najprej koordinatorji, potem se bo gospod komisar odzval na vprašanje koordinatorjev in potem bodo sledili člani odbora. Bomo videli, koliko časa nam bo vse skupaj vzelo. Najprej gospod Dantan. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospod komisar, Albert Tes, naš eh, koordinator, se nam žal ni mogel pridružiti in se opravičuje. Rad bi uh, spregovoril o treh točkah, glede na to, kar ste nam povedali in glede na vaše nedavne izjave. Kot ste dejali, ste pričeli z razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike. Številni so se vključili v to razpravo, eh, kmetje pa tudi številni drugi deležniki, ki predstavljajo eh, včasih državljane, včasih pa eh, interese, eh, različne interese znotraj družbe. Želimo, oziroma govore bilo o tem, da naj bi za sredstvi namenjenimi za kmetijstvo financirali različne okoljske projekte. seveda eh, želijo kmetje obvarovati eh, tla in pa ozračje. In eh, to je tudi pomemben cilj kmetov, ampak skupna kmetijska politika mora biti v prvi vrsti namenjena kmetijski proizvodnji. Vemo, v kakšni situaciji smo se znašli leta 2015 in 2016 in eh, pokazalo se je, kako zelo občutljiv eh, je kmetijski sektor. Eh, kar zadeva mleko in proizvodnjo mleka, situacije še nismo povsem rešili. Imamo še tone mleka v prahu, ki vplivajo na evropski trg. Potem so bili tukaj težavni. Eh, podnebni pogoji, ki so vplivali na proizvodnjo žitaric, eh, potem pa podnebne razmere eh, aprila in pa v začetku maja, tudi to bo vplivalo na, na kmetijsko proizvodnjo. Torej, brez ustrezne podpore več kmetijstva ne bo. Torej, tudi če boste v skupno kmetijsko politiko vključili tudi druge cilje, Eh, se morate osredotočiti na temelje te politike in eh, temelj skupne kmetijske politike je kmetijska proizvodnja. Pogovarjal sem se z kmeti pretekli eh, teden in situacija je težja, kot sem si predstavljal. Često pojavlja se pitanje porušene tukaj prez pana Dante od rolnikov. Pogosto Slišimo to vprašanje, ki ga je predstavil gospod Dantan. Kmetje si zastavljajo vprašanje, kaj se bo zgodilo z mlekom, eh, ki smo ga shranili na evropski ravni, ali bomo te rezerve sprostili na trg, kaj ti to bo vplivalo na trg. Ali se lahko znebimo tega mleka, ga lahko eh, prodamo izven Evropske unije? kajti če bomo eh, to eh, mleko sprostili na evropski trg, bo prišlo do krize. Naslednji, prosim. Oui, merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, skupno kmetijsko politiko je omenil Mišel Dantan, govorili ste tudi o omnibusu. Eh, pri zadnjem glasovanju odbora za kmetijstvo smo nekoliko presegli okvir, eh, na katerega smo se nanašali doslej, kajti rezultat glasovanja je bil precej eh, jasen. Izpostavili smo tri vidike, ki se nanašajo predvsem na boj proti nelojalni konkurenciji. Eh, šlo je recimo za organizacijo, organizacije proizvajalcev, eh, šlo je za eh, pravila v zvezi z konkurenco, šlo je za prostovoljni pristip, pristop in pa za določanje količine proizvodnje v primeru krize. Eh, torej, eh, kako eh, se boste odzvali na ta vprašanje in kakšno bo vaše stališče v razpravah, ki bodo sledile? Kar pa zadeva prihodnjo reformo, so bila zastavljena številna gospodarska, pa tudi okoljska vprašanja. Seveda ne moremo o prihodni e, reformi odločati zgolj z proračunskega vidika. Vsekakor pa bo to e, zelo vplivalo na našo razpravo in zaradi tega bomo morali uporabiti veliko domišljije, da bomo zagotovili, da bo skupna kmetijska politika ostala smiselna. Torej, e, tukaj gre za povezavo med proizvodnjo in pa potrošnjo. Eh, hkrati pa eh, je v to seveda potrebno vključiti tudi okoljski vidik, kot je dejal Mišel Danta. Najlepša hvala. Kar zadeva prehransko verigo, kmetje natančno vedo, kaj bo sledilo. tukaj ne gre zgolj za proizvodnjo ali eh, pa za potrošnjo, ampak gre tudi za cene. In eh, danes se cene dvigujejo zaradi monopolov na trgu. Zaradi tega so pomembni posamezni členi prehranske verige. Tudi o tem je potrebno razmišljati o tem, da, uh, je, da so za gospodarstvo pomembne predvsem cene. Za tem vprašanjem se bomo morali ukvarjati. E, Gospod Nicholson, sedaj ali kasneje? Uh, Najlepša hvala. Opravičujem se, da nisem bil tukaj. Eh, bil sem v hemiciklu in eh, kajti bil sem poročevalec uh, o, v senci in govoril sem o, o hrani. Uh, eh, nažalost, ne morem biti na dveh mestih eh, hkrati, me pa veseli, da se posvetujete s poslanci Evropskega parlamenta. Vsi imamo različna stališča v različnih trenutkih. Pozdravljam komisarja, veseli me, da ste ponovno z nami. Gledal sem vas po televiziji čez vikend. Uh, Eh, ko ste se sprehajali med kravami. Z vami je bil gospod Barnje na zelo pomembni misiji. Žal mi je, da sem tako neposreden, ampak eh, vem, da ste zelo sposoben politik in da eh, vam ne bo mar, če se nekoliko oddaljim od scenarija. Ali eh, bi lahko povedali eh, kaj več o situaciji, da ste od gospoda eh, Barnjeja izvedeli kaj eh, več? Bil sem na pomembnem kmetijskem sejmu eh, na Irskem in vsi so me spraševali, kaj se bo zgodilo, kakšna bo prihodnost. Vem, da smo uh, v situaciji, uh, ko se kar zadeva Brexit, nič ne bo premaknilo pred oktobrom, uh, čakamo nemške volitve, ampak uh, Ljudem je dovolj medijev in tudi dovolj določenih politikov. Ne marajo teh mračnih napovedi, kjer bo vse skupaj propadlo ali Ne bi bil eh, čas, eh, da poskrbimo eh, za bolj razumne argumente, zadeve se premikajo in zaradi tega moramo konstruktivno sodelovati, sodelovati v interesu vseh državljanov, ki jih zastopamo. Tukaj ne gre zgolj za Evropo, ampak tudi za Združeno kraljestvo. To so dejstva, torej pozabite na to retoriko in uh, na uh, diplomacijo, uh, ki uh, poteka tako v Evropski uniji, kot tudi v Združenem kraljestvu, uh, to propagandno uh, diplomacijo. Čas je, da poskrbimo za konkretne rezultate. Vem, da to želite doseči, ampak. Uh, Zavedati se je potrebno, da je eh, to eden izmed velikih problemov, s katerim se bomo ukvarjali v prihodnih mesecih. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, tudi jaz sem morala uh, biti na plenarnem zasedanju, uh, sedaj pa sem tukaj pri skupni kmetijski politiki, gre tudi za pregled uh, delegiranega akta z prednostnimi ekološkimi površinami. Uh, Eh, tukaj gre za eh, strategijo o beljakovinah in pa za uh, zaupanje in pa za interese naših kmetov. Kmetje želijo zaupati politikom, na kocki je naša verodostojnost in če v skupni kmetijski politiki ozelenitev obravnavamo šele dve leti, uh, sedaj pa več ne bomo uh, dopustili uh, ekoloških površin uh, z uh, veljakovinskimi rastlinami, potem je to neverodostojno. Uh, sedaj uh, smo videli tudi že prve rezultate, uh, kaj bo z udeležbo industrije. Prejeli smo 223 odzivov. 45 iz Nemčije, Francije, Italije, Španije in Belgije. Torej pet držav je sodelovalo pri eh, posvetovanjih eh, na spletu od 28. In uh, med temi je 258 tisoč uh, pobud, uh, ki se nanašajo na uh, sektor industrije za varstvo narave. Kako boste zagotovili, da uh, te pobude ne bodo uh, škodile kmetom v okviru prihodne skupne kmetijske politike, kajti uh, ta eh, posvet na spletu naj bi pravzaprav vodil eh, konkretnim nasvetom za eh, kmete. In še ena točka. V naši regiji, v Nemčiji, smo se žal morali soočiti z veliko škodo po pozebah in sicer gre tukaj predvsem za sadje in pa za vino in v eh, Nemčiji razpravljamo o tem, kako bi lahko uporabili krizni sklad. Eh, dokazati je potrebno, da gre tukaj torej za naravno nesrečo. Eh, Zvezdni državi Baden-Württemberg je to uspelo. Ali bi lahko pomagali našim kmetom in pridelovalcem sadja? Mi lahko poveste, kaj morajo storiti države članice, da bi eh, prišlo eh, do eh, izravnave situacije. Gospa Sanova. Gracias, presidente. Sí, yo eh, varias preguntas. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, zastavila bi rada več vprašanj. Gospod komisar, v Madridu ste dejali, da boste poskrbeli za pravo reformo skupne kmetijske eh, politike, za eh, poenostavitev. In potem sem eh, vas slišala še večkrat ali pa druge predstavnike komisije. Pa še zdaj ne vem, kako naj bi pravzaprav izgledala ta modernizacija skupne kmetijske politike. Eh, kako zbirate različna mnenja in eh, kolikšen pomen pripisujete eh, poklicnim kmetijskim organizacijam? In še sledeči problem. Kaj počnete, kar zadeva deregulacijo, recimo mlečna kriza še zmeraj ni rešena? Eh, potem eh, proizvajalci eh, oziroma cene, še zmeraj se uporablja denar naših davkoplačevalcev za odkup mleka v Španiji recimo. Je bila vzpostavljena velika uh, mlekarna z 20 tisoč kravami, uh, ali to sofinancira Evropska unija v času uh, presežne proizvodnje. Uh, Dejali ste, da želite tudi odpraviti eh, kvote za sladkor kljub eh, volatilnosti trga. Torej, kako se nameravate odzvati eh, na to situacijo na trgu, gospod Hojsling? Ja, gospod komisar, tudi jaz imam nekaj vprašanj. Dejali ste, da se eh, je veliko eh, različnih deležnikov odzvalo eh, na vaša vprašanja, ali ni to pozitivno, da toliko ljudi sedaj zanima kmetijstvo, da želijo prispevati k reformi kmetijstva. Ne bi rekel, da lahko svoje mnenje povedo le kmetje, drugi pa ne, to je zelo staromodna, staromodn pristop. No, če eh, zastavimo vprašanje vsem, moramo tudi vsem dopustiti, da sodelujejo. Drugo vprašanje glede eh, mleka. Eh, velika eh, mlečna zadruga iz Nemčije je dejala eh, pri 32 centih, eh, pa je potrebno potegniti črto. Uh, sedaj so cene mleka ponovno padle. Ali menite, da uh, je za krizo konec ali uh, Eh, pa bo prišlo do ponovne krize. Kaj pa omnibus, eh, prostovoljna eh, regulacija trga? Ne želimo nove krize na tem področju in kaj boste storili z rezervami mleka, to je bilo tudi že omenjeno, potem pa glifosat. Obstajajo različni pomisleki. Glifosat eh, namreč eh, močno vpliva tudi na uh, biotsko raznovrstnost. Ali ne menite, da bi uh, morali uh, poskrbeti za določene omejitve? In še eno vprašanje. Satelitski nadzor. Dejali ste, da sedaj obstaja boljši nadzor satelitskega nadzora. Uh, kako je ta satelitski nadzor sedaj uh, boljši, kaj se je pravzaprav izboljšalo z tem novim satelitskim nadzorom. To me zanima. Najlepša hvala. Gospod Agijo. Um, uh, gospod Anje. Jaz bom govoril o kmetijstvu in pa more biti prepovedi glifosata. Zdi se, da se bomo z tem eh, strinjali, eh, ste dejali, eh, potem pa ste naenkrat pogledali na vzgor. Eh, to mi ni bilo nič kaj eh, všeč, pa tudi vaš eh, nasmeh eh, ne. Eh, Kanačani so ravno kar izvedli obsežno eh, študijo eh, v zvezi z glifosatom. Če pod ganam eh, daš sov, eh, popr ali eh, pa karkoli drugega, eh, lahko te umrejo. Pozabimo, eh, pozabljamo, kaj se pojavlja v eh, naravi. Pozabljamo, da se glifosat eh, uporablja že 40 eh, let in mnogi pozabljajo tudi na vidik varnosti. Po 40 letih še nismo vsi pomrli zaradi uporabe glifosata. Eh, jaz sem ga uporabljal, pa sem še zmeraj tukaj. Eh, če bi res eh, bil velik problem s tem, potem me več ne bi bilo. Torej, prosim, uprite se tem ljudem. Želijo uh, zgolj zaustaviti uh, kmetijstvo. Uh, in uh, drugi problem je uporaba nikotidov. Sedaj uh, želijo prepovedati to uporabo za vse rastline. Uh, Eh, potem bomo morali uporabiti alternative. Torej, kaj menite o tem, kajti jaz sem bil edini eh, v dvorani, ki se je bil eh, pripravljen zauzeti za kmete. Potem pa smo govorili o zmrzali. Vsi želimo oziroma vsi zagovarjajo zmanjšanje toplogrednih plinov.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 kvote za eh, sladkor naj bi se iztekle eh, septembra. Kaj je predvideno 30. Eh, septembra? Kaj je predvideno v prihodni skupni kmetijski politiki? Pri zadnjem srečanju z Angelo Merkel je predsednik Trump Eh, dejal, da je pripravljen na nove pogovore o prosto trgovinski pogodbi z Evropsko unijo. Kaj menite o tem? Eh, gospa eh, Malmstrom pa se je sestala z predstavnikom Mehike in se pogovarjala o podpisu prostotrgovinske pogodbe z Mehiko. Ali nam lahko poveste kaj več o tem prihodnjem sporazumu, kakšni, bodo, kakšni so cilji in kakšni bodo rezultati tega sporazuma. Prosim, Państwa, davno takšne diskusije ni imeli. Najlepša hvala. Že nekaj časa nismo imeli tako zanimive razprave, tako da čaka vas e, težka naloga, gospod komisar. Uh, um, first of all can i say to mr dantin that of course anything we can. gospod dantin ja seveda vse kar uh, želimo doseči uh, mora biti v interesu naših uh, kmetov uh, kakovosti uh, hrane uh, E, in e, seveda si moramo prizadevati, da bi dosegli te cilje. Hkrati e, pa moramo zagotoviti tudi trajnost in ohraniti delovna mesta na podeželskih območjih. In vemo, da so se v zadnjih dveh letih pojavljale številne težave v zvezi z odpornostjo trga, v zvezi z izvajanjem sporazuma iz leta 2015, okoljskega sporazuma in eh, glede izvajanja eh, trajnostnih ciljev tisočletja. Težko je bilo pritegniti mlade v kmetijski sektor in ob številnih priložnostih sem to omenil. Eh, sedaj razvijamo politiko na tem področju. Eh, sedaj lahko storimo veliko več tudi eh, na področju vzpostavljanja novih delovnih eh, mest na podeželskem območju. Torej gre za trojni izziv okoljski, gospodarski in pa družbeni. In seveda je vidik kmetijske proizvodnje zelo pomemben. Če ne bomo imeli kmetij, ne bomo mogli ustvarjati novih delovnih mest na podeželskih območjih. In seveda eh, so pomembni tudi eh, družbeni pogoji. Torej, na vsak način uh, bo vprašanje proračuna izjemno pomembno, ali bodo države članice dale večji prispevek uh, v proračun. Želim vam veliko uspeha pri uh, tem ali eh, bomo poskrbeli za nove vere v skladu z Montjevim eh, poročilom, nisem slišal veliko eh, pozitivnega o tem. Torej, jaz izhajam iz tega, da bo najbrž prišlo do eh, znižanja sredstev v evropskem proračunu in eh, narediti bomo morali vse, kar lahko z eh, temi malo sredstvi, ki jih bomo imeli na voljo razen eh, če bodo države članice pripravljene obrati drugačen pristop. To bi me seveda izjemno veselilo, tako bi lažje dosegli naše cilje. Eh, potem eh, pa mleko v prahu. To je seveda problem. In leta 2015-2016 je prišlo do posega na trg in Eh, nekateri so to izkoristili za znižanje cen na trgu, ampak pripravljamo predloge in veliko smo se naučili iz eh, leta 2009, eh, ko je prišlo do krize in ki smo imeli ogromne rezerve. Takrat smo se naučili, da moramo zaščititi naše kmete in da to ne sme vplivati na znižanje cen sodelujemo eh, tudi z drugimi, tretjimi državami in eh, razmišljamo o različnih schemah eh, in o tem, kako se najboljše odzvati na to situacijo, tako da bi to kar čim manj vplivalo na ceno za kmete. Omenili ste pravila na področju konkurence, govorili ste o, o omnibusu, o, o predlogu eh, Evropske eh, komisije. Eh, sedaj imamo ta predlog pred seboj in s tem se bomo morali ukvarjati, potem ko sta parlament in pa svet za kmetijstvo to predložila. Jaz sem bil na obisku v Kanadi in v Ameriki in seveda vem, da se bomo v prihodnih eh, dveh tednih eh, pogosto srečevali v okviru trialogov in seveda eh, želim pripraviti ustrezne predloge. Poleg tega pa sodelujemo tudi s, komisarjem za s komisarko za konkurenco in ona bo z mano 20. junija in takrat bova oba odgovorila na vsa vprašanja v zvezi s tem pripravljen, sem predložili tudi predloge eh, v zvezi z prehransko verigo. Ne želimo imeti dolgega obdobja za presojo vpliva, eh, kljub temu pa seveda moramo zagotoviti, da eh, bodo predlogi ustrezni. Torej organizacije proizvajalcev, konkurenca in tako naprej, vse to so vprašanja, ki vas zanimajo in s tem se bomo ukvarjali. Gospod Nikolson člen 50 je bil sprožen konec marca leta 2017. Eh, čakali smo, eh, da eh, bo gospa May sprejela odločitev. Niste mogli pričakovati, da bomo storili kaj prej. Potem je sklicala oziroma razpisala volitve. Torej, eh, čakati eh, moramo sedaj eh, na te volitve v Združenem kraljestvu. Videli bomo, ali bo na ta način eh, gospa May dobila mandat, da izvede mehak ali pa trti stop iz Evropske unije. Eh, sestal sem se z gospodom Barnjejem in z drugimi predstavniki in naš pogajalec eh, predvsem želi rešitve in pa eh, praktične možnosti eh, za Irsko in pa eh, za eh, kmetijski sektor, eh, kjer eh, mleko seveda prihaja iz eh, severa na jug in številni so podali predloge, ampak če se bo Združeno kraljestvo odločilo, da ostane v carinski uniji, nam bo to seveda v veliko pomoč, ne vemo kakšno bo njihovo stolišče, kajti nimajo še pogajalske ekipe. ekipe. In uh, pričeli se bomo pogajati uh, čez tri, uh, štiri tedne. In uh, seveda se, se pripravljam pogajati uh, tudi uh, z vlado Združenega kraljestva, z uh, irsko vlado in pa parlamentom. Uh, in seveda želimo omiliti posledice tako za uh, Veliko Britanijo kot za Irsko in prej uh, nam bo to uspelo, boljše bo. Ampak eh, zelo zadovoljen sem bil z strokovnim znanjem gospoda Barnje, ima veliko izkušenj tudi iz časa, ko je bil minister za kmetijstvo, poleg tega pa ima veliko izkušenj. Gospa Müller. Vem, uh, da ste imeli uh, sejo, uh, pri kateri je sodeloval gospod uh, Hoisling in seveda potrebujemo verodostojnost, uh, kar uh, zadeva uh, ekološko proizvodnjo. Moramo poenotiti pravila, kar zadeva evropske kmete in pa proizvajalce iz tretjih držav. Mislim, da smo dosegli napredek in Zahvaljujem se, za, se poročevalcem in poročevalcem v Senci za nedavno sodelovanje. Upamo, da bo malteško predsedstvo nadaljevalo z eh, konstruktivnim sodelovanjem, ampak napredek je bil že dosežen. Kar pa zadeva odziv, ko uh, dobiš 323 eh, odgovorov, uh, gre seveda do določene mere za kampanjo. Eh, ampak ne gre za eh, količino eh, teh prispevkov, ampak za kakovost prispevkov in prispevki so izjemno kakovostni. Prepričan sem, da bo tudi poslanci podali svoje mnenje. In končni rok za odajo teh prispevkov seveda ne pomeni konec razprave. Za razpravo bomo nadaljevali. Takšna je tudi navada v politiki. Seveda uh, Eh, pa bomo pozdravili tudi vašo udeležbo na seji 7. Eh, julija, kjer se bodo sestali deležniki eh, in kjer bomo vsem dali možnost, da še enkrat spregovorijo o vprašanjih, o mnenjih, ki so jih že predstavili. Modernizacija skupne kmetijske politike pomeni, da je potrebno razmisliti o, o okoljskem sporozumu eh, iz leta 2015, eh, o sporozumu o prehrani iz leta 2015. Poleg tega pa je potrebno razmisliti tudi o instrumentih, ki so ali pa niso na voljo. In veliko je eh, področji, kjer potrebujemo dodatne instrumente. Le na ta način se bodo naši kmetje lahko uh, odzvali na nihanja na eh, trgu. Torej eh, smo zelo odprtega eh, duha, kar zadeva mm, volatilnost trga, kar zadeva različna tveganja, ki se pojavljajo na trgu in tako naprej. Eh, poleg tega eh, pa eh, subvencije usklajujemo z poenostavitvijo kvote za sladkor. Ne bomo ponovno uvedli, kajti odločitev je bila sprejeta pred številnimi leti in septembra se bodo kvote za sladkor iztekle. Potem pa mleko, veliko govorcev je omenilo mleko. Mlečni sektor je primer eh, da je potrebno modernizirati skupno kmetijsko politiko. Oceniti je potrebno to, kar smo storili doslej, eh, razmisliti moramo o tem, kaj bi lahko storili eh, bolje in pa hitreje. Eh, ponekod se situacija izboljšala, eh, v določenih državah se je cena mleka dvignila za 40 odstotkov, v zadnjih treh mesecih v drugih pa le za 10 odstotkov. Odvisna je tudi, vse skupaj je odvisno tudi od eh, koncentracije mleka na trgu. Povprečna cena mleka je bila 27 Eh, centov eh, na eh, kilogram in sicer lansko leto maja. Sedaj pa je poprečna cena 33 evrov in pol. Torej, z izjemo mleka v prahu so cene sedaj podobne petletnemu poprečju. Trgovine na splošno. Posodabljamo naš eh, sporazum z Mehiko. Po 20 letih si ga je potrebno ponovno ogledati. Ponuja eh, številne eh, priložnosti, eh, recimo eh, lahko ukrepimo trgovino z mlečnimi proizvodi. Uh, in potem so tukaj, uh, so tukaj še sadje in pa zelenjava. Mislim, da lahko dosežemo boljše rezultate. Do konca leta pričakujemo uh, Eh, da bomo lahko ocenili, ali smo uh, dovolj uh, dobro zastavili naš uh, sporazum. Uh, mislim, uh, da uh, po svojem obisku v Ameriki ne morem uh, reči, da gre uh, za govorice, ko uh, govorimo o možnosti novega prostotrgovinskega sporazuma eh, z uh, ZDA. Seveda se pri pogajanjih o prejšnjem prostotrgovinskem sporazumu nismo strinjali z ZDA in na to smo zelo ponosni, kajti nismo se pripravljeni takoj vdati. Imamo svoje mnenje. Eh, kar zadeva glifosat, eh, ne vem, kaj ste mislili z eh, ubijalskim nasmehom. Mm, nekateri bi rekli, da imate vi takšen nasmeh v vaši stranki, ampak dobro, ostanimo objektivni. Mislim, da smo glifosat in pa njegovo varnost temeljito ocenili in jutri bo predstavljen predlog strani mojega kolega Andru Kajtisa. Eh, vi očitno menite, da je rezultat eh, negativen. Eh, dobro, ne vem, počakati boste morali do jutri. Jaz podpiram pristop, ki temelji na znanosti in če agencije z menijo, da ta uh, snov ni kancerogena, potem to z veseljem podprem. Videli bomo, kaj se bo zgodilo jutri. Najlepša hvala. Toplo se zahvaljujem gospodu komisarju. Mislim, da nekateri niste prijeli odgovorov na svoje vprašanje, ampak seveda obstaja tudi možnost, da vprašanja posredujete pisno. Gospod sedaj pa člani našega odbora. Pan poslušalni. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne želim se spuščati v razpravo o glivosatu. Uh, ker imam v zvezi s tem kar specifično mnenje. Meni se zdi, da je vse nad določeno mero škodljivo. Do določene mere pa lahko prenesemo marsikaj. Gospod komisar, jaz sem eden tistih, ki bi si zares želeli podrobnejših razlag o delovnem programu za naslednje leto. Kako je s tistimi organi oziroma oddelki v komisiji, ki so pod vašo pristojnostjo? Kaj načrtujete? Prosil bi vas tudi, da nam predstavite določeno sliko ali načrtujete kakršnekoli premike oziroma spremembe za naslednje leto, kar se tiče evropske kmetijske politike. Še posebej v luči izjave KORK 2.0. Razumem, da gre pri kmetijstvu vedno za tone, kilograme in podobne eh, tehnične vidike, ampak sam bi raje spregovoril o ljudeh. Eh, recimo koncept pametnih vasi. To je nekaj, kar eh, se meni zdi, da bi lahko zagotovilo določen razvoj. Gospodin komisar, minulata sednica na Sveta po zemljelje in ribarstvu. Gospod Nekov. Prejšnji teden ste na svetu za kmetijstvo. V Evropski sluz zasega k momentu. Ste na svetu za kmetijstvo govorili o afriški prašiči kugi. Ta bolezen se zdaj širi na polskem in v pribalskih državah, eh, ogroža pa tudi druge regije. Mislim, da gre pri tem za Slovaško, Romunijo, Mačarsko in seveda Bolgarijo. Eh, veliki rejci v Bolgariji imajo resne pomisleke. Afriška prašičja kuga jih res skrbi. Več milijonov prašičev bi bilo lahko ogroženih v eni izmed večjih rejskih regij. V naši državi naj bi bile določene vrste zaščitene v okviru evropskih skem. Nas pa še vedno skrbi omenjena bolezen. Zato gre pravzaprav bolj za poziv, ne toliko za vprašanje. Prosil bi vas, da nam poveste, ali boste namenili več sredstev za boj proti tej bolezni. Uh, Hvala lepa. Vsekakor mi ni treba govoriti, gospod komisar, kako pomembna bodo pogajanja o brexitu za Irsko. Verjetno ste navdušeni, da smo na tem sestanku prisotni tudi Irci. Ampak e, mislim, da prihaja do nasprotujočih si sporočil glede razvoja dogodkov. Po eni strani naj bi si izborili uspeh In sicer, če bi prišlo do združene Irske, naj bi se teh šest regij lahko ponovno pridružilo EU. Ampak nikoli nismo trdili, da je to težava. Težavo pa nam predstava morebitne, morebitne motnje eh, pri pretoku ljudi in blaga. Zato me zanima, ali eh, razmišljate v smeri, kako bo z uspehom Brexita in koliko časa bi temu namenili na teden. Ali se vam zdi, da bodo ta pogajanja temeljila na maščevanju in da bo to podobno eh, prepirom med možem in ženo, ko se ločujeta? Kako bo z uvozniki in izvozniki na Irskem, v Veliki Britaniji, na Nizozemskem in tako naprej? Mislite, da bi morali ti ljudje na teden porabiti več kot 30 minut, da razmišljajo o pogajanjih? Boste vi porabili več kot 30 minut na teden? Ker ne vem, ali veste, kako ključnega pomena je to za vse. Grazie, predsedente. Grazie. Gra hvala. Hvala lepa, da ste prišli, komisar, in hvala, da ste spomnili, da ta odbor je 3. maja potrdil uredbo Omnibus. In sicer v okviru rokov, ki smo si jih zadali, kot veste, je odbor za proračun prestavil na 20. maj svoje odločanje. Ampak jaz imam zelo konkretno vprašanje. Kot ste sami povedali, smo šli z uredbo Omnibus dlje, naredili smo še nekaj več, dali smo predloge, ki so v interesu kmetijstva, tudi zato, da bi poiskali odgovore na krizne situacije recimo obladovanje tveganj. Kot rečeno, izkoristili smo vaš predlog, da smo šli še dlje, kot se je od nas zahtevalo. Zdaj pa moje vprašanje. Ministri za kmetijstvo so potrdili mnenje malteškega predsedstva, ki pravzaprav ne pove nič, skoraj da nič in se omejuje, no morda celo naredi kak korak nazaj v primerjavi z vašim predlogom. Torej, moje vprašanje kot je povedal tudi kolega Andrju, ali bomo imeli tudi neko delovno telo, ki bo delalo na naših predlogih, ali pa si komisija želi novega zakonodajnega akta in morda bo še kakšna možnost, da se to naredi še v okviru sedanjega mandata. Gospa Garcia. Najlepša hvala. Vprašanje imam za gospoda komisarja. No, najprej najlepša hvala. Pravite, da bo predlog o prehranski verigi kmalo pripravljen in nanj že nestrpno čakamo. Želela pa sem vas vprašati naslednje. Pravite, da bo dovolj časa za reformo SKP, vendar če boste zdaj čakali na odziv na, v okviru posvetovanja in potem še na odziv parlamenta, mislim, da ne boste imeli dovolj časa. In zanima me, ko gre za brexit in proračunska vprašanja, me zanima, ali boste razmislili tudi o britanskih prispevkih. Eh, to je pomembno predvsem za primarni sektor in prvi stebr. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, zanima me, ali bi se strinjali z mano. Skupna kmetijska politika bi morala zagotoviti kontinuiteto pridelave v vseh sektorjih, tudi v najbolj oddaljenih eh, in ranljivih območjih. Zanima me, kako bo komisija zagotovila kontinuiteto pridelave tudi v takšnih eh, najbolj oddaljenih in najbolj ogroženih območjih. Gospod komisar, se ali eh, menite, Kako gledate na ekološko pridelavo, ki ne bi bila do neke mere omejena nad tako imenovanim arktičnim eh, pasom, medtem ko naj bi se uvozi iz ZDA in Kanade nadaljevali, ko gre za pridelavo ekoloških proizvodov v takšnih ločenih gredah? Mislim, da to ni vzdržno, gospod komisar. Eh, drugače vam zaupamo, Menim pa, da ne bi smeli ostati zapisani v zgodovini kot mož, ki je prekinil ekološko pridelavo na severu. Hvala lepa. Pani posel Najčel. Ja eh, gospa Neuchel, tudi sama sem vam poslala nekaj vprašanj, zato se mi ne zdi smiselno, da jih še enkrat ponavljam. Eh, bi pa se navezala na vaše besede, gospod komisar. Večkrat ste povdarjali, da je treba odkrivati nove trge in razmisliti o novih proizvodih, pri čemer je treba upoštevati tudi sladkor. Eh, eno vprašanje imam za vas in v zvezi s tem sem napisala tudi dopis. Zanima me, ali ste razmišljali v komisiji, kako se boriti proti preseljevanju eh, podjetij oziroma izvajalcev dejavnosti na, v druge države in kako se proti temu boriti. Zanima me tudi, kako je s trgovskimi presežki. Poleg tega imam pa še eno konkretno vprašanje. Prej me je malce presenetilo, ko ste govorili o uredbi Omnibus, ki, o kateri ste govorili pozitivno. Po eni strani me zanima, ali naj bi zelo strukturirano in temeljito prešli na novo SKP, ali nameravate kaj takega. Po drugi strani pa me zanima, ali skušate zdaj spremimo SKP nekako speljati skozi zadnja vrata. To ni bil cilj pogajano omnibusu. Šlo je pravzaprav za poenostavitev nezatemeljite spremembe SKP. In še enkrat bi vas pozvala, da tega ne storite in ne poskušate obrati poti skozi zadnja eh, vrata. Ne moramo kar, eh, vsega, kar smo dosegli, vreči skozi okno. Tu gre za zelo eh, celostno vprašanje, zato bi vas prosila, da to upoštevate. Po eni strani bi morali spodbujati strukturiran dialog, po drugi strani pa želite brez izgubljanja časa, brez posvetovanja z zadevnimi akteri nekaj speljati. In meni se to prav gotovo ne zdi ustrezno. Tako je to povšehne pitanje. Ja, res je, gre za zelo obsežno vprašanje dokolikšne mere naj bi omnibus bil vključen v različne probleme, ki se nanašajo na prihodnost skupne kmetijske politike. Ali ne bi bilo potrebno določenih eh, dejavnosti eh, preveriti in sicer eh, z pilotnim projektom. Gospod Delano. Hvala lepa. Gospod eh, komisar, želel sem vam zastaviti vprašanje v zvezi z Brexitom, eh, ampak o tem je bilo že dovolj govora. Eh, zato o tem več ne bom govoril. Se bom pa osredotočil na program LIDER. To je zelo pomemben program za podeželje. Iz svojih izkušenj vam lahko to povem, ampak ta program eh, je potrebno poenostaviti in na vsak način pa ga moramo obdržati. In drugo vprašanje, to se nanaša na sladkor in na ukinitev kvot eh, za sladkor oziroma za sladkorni trs. Ali ne menite, da bo zaradi ukinitve kvot eh, prišlo do navskrižja z direktivo o gorivih? Eh, in sicer eh, gre eh, za goriva prve generacije. Gospa Peter in pa jaz delava na tem področju in mislim, da se zares pojavlja vprašanje v zvezi z zmanjšanjem tega biogoriva. Bardzo dziękuję pan poseł Kaput. Najlepša hvala, gospod Kaput. Prezident. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsednik, hvala komisar Hogan za to, da ste danes med nami. Rad bi se izognil že postavljenim vprašanjem, grem torej kar konkretno. Odločitev komisije še ni bila spremenjena glede zahtev regije Pulje. Predvsem naj bi tam, kjer je prišlo do infekcij, ne sadili novih rastlin. Pulja ugotavlja, da je škoda znašala skoraj da eno milijardo. Zato mene predvsem skrbi, ali bodo kmetovalci kdaj dobili nadomestilo. Vsi kmetovalci, ki so bili prizadeti zaradi patologije, ki je prizadela njihovo regijo, potem nasadi oljk. Zaradi te infekcije je nastala velika škoda. Generalni direktorat za zdravje je dejal, da obstajajo možnosti, manjka pa uradna odločitev. Z drugimi besedami, zdi se, da se je nekaj ustavilo na strani komisije. Zato me zanima, kaj nameravate narediti in ali ste predvideli kako nadomestilo za vse tiste, ki gojijo uh, olke in ki so bili prizadeti zaradi te patologije? Mulčemask, domnule Pešerinte, domnule komisar. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, SKP se prilagaja na realne razmere, vendar pa se razvija tudi financiranje. V takšnih okoliščinah me zanima, kako bi lahko podprli države članice, ki se soočajo s težavami pri uporabi eh, zadevnih finančnih instrumentov, s katerimi skušajo podpreti majhne kmete. Ti upravičenci se namreč srečujejo z vse več težavami, ko skušajo zagotoviti sofinanciranje projektov. Eh, in ko skušajo uložiti ustrezna sredstva v svoje projekte? Še eno vprašanje imam. Ko bo Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije in tako tudi ne bo več sodelovalo v evropskem proračunu, ste tudi vi sami že omenili, da gre za kar znaten znesek Eh, za katerega bo proračun SKB zdaj manjši. Kako bi lahko dosegli cilje na področju konvergence, ko govorimo o proračunu EU? So much, Najlepša hvala. Gospod komisar, kratko vprašanje imam v zvezi z ekološko pridelavo. Že odkar je komisija predstavila ta predlog, izražen svoje pomisleke in zdaj so se ti še bolj okrepili. Predsejšnje pomisleke to povzroča ekološkim kmetovalcem po vsej Evropi. Zanima jih, kakšno bo njihovo stanje v prihodnosti, ko bo ta dosje enkrat sprejet, če bo, o tem se razpravlja že kar nekaj časa. Uh, Res je, 11. maja se je zgodilo nekaj izrednega na švedskem. Predsedniki švedske organizacije za zaščito narave, eh, Združenja za ekološko pridelavo, eh, predsednik Združenja ekoloških kmetovalcev, in tudi eh, predsednik eh, Švedske zveze potrošnikov so vsi podali skupno izjavo za tisk in rekli so, da jih zares skrbi, kakšen bo izid pogajan o ekološkem kmetovanju. Na švedskem eh, pravzaprav kmetovalcem plačamo za to, kar proizvajajo in ta, ti zneski so precej dobri. Ampak Zanima jih sploh, ko gre za pridelavo rastlin na severu, ali bo ta trg v prihodnosti posem uničen, če bo dosje sprejet. Od, eh, iz regije na švedskem, kjer prihajam, še vedno čakamo, da se bo do ponoči temperature dvignile nad nič stopin, eh, tako da seveda še nič ne uspeva pri nas, ker je tako hladno. Prejšnji teden je zapadlo 10 cm snega v enem dnevu in temperature so bile 10 eh, stopinj pod ničlo. Eh, zato me zanima, kako boste uskladili tako različne interese, ko gre za eh, takšne pomisleke. Ne gre zgolj za Švedsko. Gospod Dorfman. Ja, danke, Hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, tudi sam bi se pridružil pomislekom nekaterih kolegov, ki so jih že podali v zvezi s tem spletnim posvetovanjem, ampak mislim, da bo komisija različne odgovore lahko tudi uh, interpretirala na različne načine. Malce se mi zdi škoda glede termina za bruselsko konferenco, ker mislim, da niste pa vsem upoštevali parlamenta, ker bo takrat Štrasburški teden in mislim, da bi lahko včasih malce bolje uskladili datume, da bi lahko sodelovali tudi mi. Dvoje bi omenil. Kolegica Müller je eh, že govorila o pozdih zmrzalih. To je res velika težava v Evropi. Obsežne površine so prizadete zaradi takšnih zmrzali in to povzroča obsežne škode. Zato me zanima, ali vodite kakšne pogovore med komisijo in državami članicami. Potem pa še ena tematika, eh, ki, je, zares, eh, ki je zame zares pomembna. Eh, vračanje večjih plenilcev v naših državah, različne živali, recimo volkovi, ogrožajo ovce in koze in ponekoč včeraj in kozirej sploh ni več možna, ker so se volkovi tako raznožili. V naši zakonodaji o varstvu narave imamo predpise za volkove, pa tudi medvede in rise. Zato me zanima, ali nameravate to tematiko kdaj obravnavati tudi iz kmetijskega vidika. Po mojem mnenju bi bilo to potrebno in treba je zagotoviti ravnovesje med varstvom narave in kmetijstvom, ki po mojem eh, mnenju v tem trenutku nikakor ne obstaja, ker je tehnica nagnjena predvsem v smer varstva narave. Pan poslanec Hajbuš. Hojbuš. Gospa Hojbuš. E, gospod komisar, nisem mogla biti prisotna vaš čas, ker sem bila na plenarnem zasedanju in ne vem, ali ste že omenili to tematiko ali ne, ampak pri pisnih vprašanjih smo zastavili tudi vprašanje v zvezi s koncentracijo zemlišč. In z, z vašim pisnim odgovorom se ne strinjam povsem. Tu odgovornost prelagate predvsem na GD FISMA. Ta generalni direktorat je seveda v določeni meri pristojen, ko gre za notranji trg in predpise, ki uravnavajo notranji trg, tudi ko gre za kmetijski trg. In GD FISMA se je ukvarjala s to temo, opravljajo kar nekaj dela, povabili so države članice, pripravljajo priporočila za države članice, vendar pa generalni direktorat Agri ni nikogar poslal na te sestanke. Se pa to tiče tudi nas na področju kmetijstva. Zemlišča so namreč podlaga za kmetijstvo. In eh, nam kot odboru za kmetijstvo ne more in ne sme biti vseeno vse glede tega, kaj se dogaja na trgu. Zato se mi vaš odgovor ne zdi pravilen. Zato me zanima, kako se nameravate lotiti tega vi. V oporočilu smo glasovali v parlamentu z veliko večino, ko gre za koncentracijo zemljišč. Zato me zanima, kako o tem razmišljate vi, kako zagotoviti participativni in vključujoči proces, recimo, ko gre za te prostovoljne smernice in izvajanje teh smernic. Tega ne morete povsem prepustiti eh, GD FISMI. Gre za odgovorno in vzdržno kmetijstvo, gre za to, kaj se lahko izgubi treba je razmisliti o holdinških strukturah in če bomo izgubili veliko, tega ne bomo mogli več pridobiti nazaj. Ja, Dank u wel, eh, meneer de voorzitter, ook voor die uitspraak van, wij, van mijn familienaam. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. In hvala tudi, ker ste tako dobro izgovorili moje ime. Jaz sam imam vprašanje v zvezi z uredbo Omnibus. Zanima me, kako je z razširitvijo definicije aktivnih kmetov. Recimo, manjši kmetje na flamskem, te imam v mislih. Ta definicija bi morala zagotoviti spodbudo, da se nekdo sploh loti kmetovanja. Vendar pa v današnjih časih, ko se cene zemljišč višajo, to morda ni tako preprosto. Zato me zanima, kako boste obravnavali definicijo aktivnega kmeta kot eno glavnih orodij, ki lahko spodbudi mlade kmete. Potem je pa tu še vprašanje v zvezi z Brazilijo. Na to ste mi že odgovorili, rekli ste, da ste seznanjeni s situacijo. Vendar pa naj bi evropski izvoz obravnavali pozneje, saj je treba preučiti še pravne učinke. Zanima pa me, kako to obravnavate v okviru antidumpinga. Gospa Ribeiro. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Pred 14 dnevi je komisija sprejela predlog, da se razširi področje uporabe člena 349 PD EU, da se tako zajame tudi periferne in najbolj oddaljene regije za več programov, ne samo za program posej. Zato bi omenila dva specifična predloga, ki smo jih podali. Prvič, najprej bi bilo treba vnaprej oceniti učinek trgovinskih sporazumov na najbolj oddaljene regije in potem še en predlog, ki smo ga podali in sicer morali bi zagotoviti izjemo, s katero bi lahko diferencirali ukrepe za najbolj oddaljene regije, če recimo pride do krize na trgu tako, da bi lahko komisija izvedla ukrepe za pomoč, ki bi jih lahko države članice prilagodile, tako da bi res pomagale tistim kmetom v oddaljenih regijah, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Eh, Gospod Jar, hvala lepa. Tri krajše vprašanja še imam. Najprej postopek spletnega posvetovanja. To lahko gledamo na različne načine, če sodeluje le pet držav. Ne vem, če je to najprimerneje, zato bi prosil gospoda komisarja, da zagotovi spletno posvetovanje, kjer bo sodelovalo vseh 28 držav članic. Potem imamo tu še uredbo Omnibus. Tu je zdaj tih nekaj dobrih zamisli, vsekakor. Imam pa eno vprašanje v zvezi s posebno idejo. Kmetijska kmetijsko reformo naj bi malce eh, podaljšali. SKP naj bi veljala do 2020, morda tudi malce dlje, zato da bi eh, vse skupaj lahko strezno prilagodili. Zanima me, kaj o tem mislite vi. Potem imamo tu še vprašanje delegiranih aktov. zanima me, ali bi delegirani akt lahko natančneje pojasnili, recimo, ko gre za te beljakovinske rastline, ko gre za stročnice, da bi se lahko ukrepi iz tega uporabljali tudi za te rastline. In potem, eh, kolega je omenil biogoriva iz prve generacije in prosil bi vas, eh, da se ta biogoriva tudi ustrezno še naprej upoštevajo, ker je to priložnost za kmetijstvo. Tak, pa pa še buda. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru... Gospod Budo, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, hvala, da ste se lahko udeležili današnjega sestanka. Lani, oziroma prejšnji teden, sem se odpravil na pogovor s kmeti okrog Bruslja. To včasih storim, ker se mi to zdi zelo koristno in to počnem, ne da bi jih vnaprej obvestil. In na eh, tem obisku sem opazil kmetijo, kjer so imeli lasten mehanizem za prodajo pridelkov. Eh, imeli so lastno trgovino. Ampak 250 hektarjev površine okrog te kmetije je bilo na prodaj, ker se kmetje niso mogli spopasti z izjivi na današnjem trgu. Videl sem še eno kmetijo, eh, kmetijo, eh, kjer se ukvarjajo z mlečnimi izdelki in Povedali so mi, mlad kmet mi je povedal, da je bil le na, dvakrat na dopustu v 12 letih. Njegov brat se ukvarja z birokracijo, za kmetijo, več kot 200 glav eh, goveda imajo in to je res veliko dela, ampak to se mi ne zdi dopustno, da eh, pol osebja skrbi za birokracijo. Če se odpravite v Romunijo, boste videli, da mora kmet izpolniti 45 strani dolg obrazac, če, eh, če si želi pridobiti evropske subvencije. Mislim na subvencije recimo za uh, eh, prašičerejo in govedo in ti postopki lahko trajajo 8 let. Yes, much, Hvala lepa, gospod komisar. Zanima me, kako je z jajci iz proste reje. Pred nekaj meseci smo se pogovarjali o tem eh, in kmetje so trpeli zaradi izbruha bolezni, še posebej, ker so morali uničiti jajca. Po izbruhu bolezni smo razmišljali, kako bi se dalo spremeniti evropsko zakonodajo in vem sicer, da je bilo to eh, zelo na, na zelo kratek rok in da se ni dalo storiti veliko. Vendar pa bi morda lahko preprečili podobne razmere v prihodnosti, če pride do novega izbruha bolezni. Zanima me, kakšne rešitve lahko predvidimo. In drugič, obstajajo možnosti za sofinanciranje, da bi krili izgube, s katerimi so se srečevali ti živinorejci. Recimo na nizozemskem kmetje lahko sami zberejo nekaj denarja in uh, s pomočjo tega potem lahko pridobijo sofinanciranje tudi iz uh, evropskih sredstev. Hvala. Petir. Hvala. Gospod Petir, hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani komisar, hvala lepa da ste v Zagrebu prišli tudi na razglasitev najmlajšega hrvaškega kmetovalca. Sama sem ambasadorka tega projekta. Videli ste tudi, da naši mladi kmetovalci imajo zelo ustvarjalne in trajnostne projekte. Prav tako veliko mladih ljudi odhaja z Hrvaške in v zadnjem letu dni naj bi Hrvaško zapustilo 80 tisoč ljudi v drugih državah članicah delajo nizko kvalificirane naloge, čeprav so zaključili univerzitetni študij, medtem ko v regijah na Hrvaškem, odkudar odhajajo, obstaja potencial ravno za ukvarjanje s kmetijstvom. Po eni strani je problem, ker kmetijstvo ni dovolj privlačno za te mlade, po drugi strani pa jih skrbi, če bi se ukvarjali s kmetijstvom, bi zaradi nepoštenih praks tako ali tako ne imeli svojih izdelkov komu prodati. Hrvaška sprejema zakonodajo o boju proti nepoštenim trgovinskim praksam, vendar se mi zdi, da ta nacionalni mehanizem ne bo dovolj. Zato me zanima, ali na ravni Evropske unije načrtujete kakšne posebne ukrepe ravno za mlade, zato da bi jih obdržali na podeželju. Gospod Ek, hvala lepa. Gospod Hogan, iz poštovanja do vaše funkcije bom zadržal svojo kritiko, tudi kakšnih morilskih nasmehom vam ne morem pošiljati, pa še svoja bralna očala imam, ampak mislim, da bi lahko dali boljše predloge za to, da bi dosegli večjo vzdržnost Eh, prehrane, za ljudi, za živali, za ohranjanje biotske raznovrstnosti in tudi za podnebne spremembe. Za izpolnitev pariškega sporazuma je to odločilnega pomena. Gre za predelavo mleka, za predelavo mesa, za zniževanje izpustov CO2-ja. Kako gledate vi na to? In drugo vprašanje, kmetijska politika. Vedno znova je govora o konkurenčnosti, konkurenčnosti, konkurenčnosti. Ampak kaj nam je prinesla ta situacija? Vidimo, imamo marsikje presežno produkcijo, vse večja intenzivnost in po mojem mnenju gre zdaj ta konkurenčnost v negativno smer. Vplivi tega modela pa vplivajo tudi na države izven EU. Uničujemo lokalne trge v afriških državah in drugod in s tem ustvarjamo pogoje, da ljudje odhajajo. Torej, ta konkurenčnost gre vedno na račun okolja, varstva živali, varne oskrbe, biotske raznolikosti. To je zelo visoka cena, ki jo plačujemo. In ali imate kako stališče s tem v zvezi, gospod komisar? Yes. Gospa McGuinness. Uh, hvala lepa, gospod predsednik in hvala, gospod komisar. Všeč mi je strukturirani dialog. Želela pa bi si, da se ne bi dogajal ponedeljek zvečer, kajti takrat se sestane predsedstvo, zato se upravičujem, ker nisem mogla biti prisotna vaš čas. Sveda pozdravljam vaše pripombe glede prehranske verige in na tej poti vas bomo spodbujali, sodelovali z vami. Drugič, kar zadeva vaše pripombe v zvezi z brexitom. Irska bo verjetno najbolj prizadeta, ampak kolegi vedo, da če je kak problem, če bo prišlo do kakega problema zaradi trdega brexita, bo to vplivalo na celotno Evropsko unijo. In srečanje gospoda Barnjeja v petek je bilo zelo korisno, kajti mislim, da bomo le tako lahko skupaj delali na problemih. Kar zadeve SKP, veliko je govora o fokusnih območjih. Mene pa skrbi diverzifikacija polščin. Moralo bi priti do rotacije polščin, vendar komisiji to ni bilo všeč, ker tega ne morejo nadzorovati. Ali proučujete posledice diverzifikacije? polščin. Nekateri kmetje bodo morali saditi polščine, ki se ne izplačajo samo zato, da izpolnijo pravila in zahteve pravil. Ali razmišljate o tem? Potem pa še, kar zadeva prehransko verigo. Ali nameravate pripraviti posebno pobudo ali pa bo to del obširnejše reforme SKP, ki jo pričakujemo na neki točki? Proveč pa Dziękuję za pytania. Najlepsza chwala za Wasze wprašanje. Sedaj pa lahko ponovno damo besedo komisarju, da na vaše vprašanje odgovori. Beseda je vaša, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da bom lahko odgovoril na vsa vprašanja, ampak odpustite me, če ne bom. Gospod Canje, lahko vam povem, da bo naš delovni program v veliki meri vseboval uh, poenostavitev in pobude o prehranski pobudi oziroma prehranski verigi. Vsem, ki ste spraševali o prehranski verigi, lahko povem, trenutno se ukvarjamo s tem, da bi izpolnili zahteve boljše zakonodaje. Nekatere korake moramo narediti, ki jih prej ni bilo treba, ampak tako pač je. Sodelujemo z gospod Bjankovsko in gospod Vestagar glede vseh odprtih vprašanj. Vem, da so predlogi sprememb pri omnibusu. Morda so tu kakav vprašanja, ki jih lahko odpremo v tisti fazi, Sam nisem poročen z nobenim postopkom, meni je pomembno, da dobimo rezultat v interesu kmeta. Če so kakšni predlogi spremem pri omnibusu, ki so sprejemljivi za komisijo, parlament in svet, naj bo tako, lahko delamo tudi tako, ampak imeli bomo posebno pobudo, ne pa neko pobudo za obdobje po letu 2020, glede nelojalnih praks. Kar glede zadeva afriško prešičo kugo. Vem, da se je veliko delalo na tem, veliko denarja je bilo izplačenega, da bi izkorenili bolezen in da bi pomagali kmetom. Države, ki jih poznate in regije, ki so bile najbolj prizadete, pa so v središču naših pozornosti. Veseli smo, da je v zadnjem času prišlo do manjše širitve. Vem pa, da je svinina oziroma prašiče meso pomembno trgovalno blago. In vidimo, da ne želimo bolezni, ki bi ušla nadzoru na Polskem, Romuniji, Bolgariji, v baljskih državah, ampak zelo pozorno spremljamo, ker želimo zaščititi svojo trgovino. Kar pa zadeva več denarja, ne, nimamo več denarja, zato moramo uporabiti sedanja sredstva skozi ukrepe razvoja podeželja. Dali smo prožnost državam članicam, da lahko porabijo ta denar, da morda spremenijo pravila upravičenosti, da bi tako pomagali kmetom. Potem, gospod Flanagan, upam, da se bom lahko spopadel z vprašanjem Brexita brez čustev. Lahko vam zatrdim, da bom porabil več kot 30 minut vsak teden in eh, veliko se ljudje obračajo name in moram reči, da je trenutno zelo težko, ker s pogajanji še nismo začeli. Pogajanja se ne bodo začela do sredine junija, ampak eh, zdaj vse vemo, kakšen bo dnevni red. Dnevni red je dober za Irsko, kajti vse inštitucije se zavedajo, da je Irska v edinstvenem položaju. Namreč Irska je razdeljena in imamo tudi trgovinske odnose vzhod-zahod, sever-jug. To so vprašanja, ki se jih zdaj vsi zavedamo. In mislim, da Evropska unija je vedno stala za velikonočnim sporazumom, podpirala ga je finančno in sicer v smernicah, ki jih je objavil svet 28. aprila vidimo, katera bodo glavna vprašanja. Finančna, seveda, ki vplivajo tudi na prihodnost SKP, potem so tu pravice državljanov, ki so zelo pomembne, hočemo vedeti, kje smo glede eh, evropskega državljana in potem so tu vprašanja meje. In tu ne gre samo za Irsko, gre za Španijo, Gibraltar, Cipr in tako dalje. Zato vam lahko zatrdim, da ne bomo počivali na lovorikah, mi bomo seveda še naprej sprejemali mnenja, pripombe, ampak zaenkrat še niste nismo začeli eh, s pogajanji in jaz bom seveda zastopal tudi eh, vidik kmeta. Gospod De Castro, svet mora šele zauzeti stališče glede omnibusa, tako da ne moremo sprejemati nobenih zaključkov, kaj bo svet naredil in če se ne bo. Upamo, da bo malteško predsedstvo čim prej doseglo eh, dogovor. Ampak vidim, da že prehitevate. Vesel pa sem tega, kar ste dosegli skupaj z gospodom Desom. Parlament je očitno pripravljen, mi pa tudi. Potem slišali smo, kako pomembni so programi za razvoj podeželja, lider naprimer. Več se mora dogajati, hitreje in bolj odgovorno. To bomo naredili in videli bomo, kaj se da narediti, recimo pri naročanju na področju programov za razvoj podeželja. Potem biogoriva. Mnogi ste se tega dotaknili, zato bi odgovoril vsem skupaj. Komisar Kanjete se je s tem ukvarjal v povezavi z energetsko unijo. Cilj za 2020 je bil 7 odstotkov za biogoriva prve generacije. Rezultat je bil 4,1, torej uporaba biogoriv prve generacije. Za leto 2030 pa smo predvideli uporabo naprednih biogoriv in številka, s katero operiramo, je 3,8 odstotkov. Torej 4,1, predlog imamo za 3,8 odstotkov ni velike razlike. Sedem odstotkov nikoli nismo dosegli in jih nikoli ne bomo, zato ker tehnologija gre naprej. Se pa strinjam, da ne moremo opustiti biogoriv prve generacije zaradi naložb, ki so se zgodile. Nepošteno bi bilo do ljudi, da jih usmerimo v biogoriva prve generacije, potem pa na to pozabimo. Zato potrebujemo postopno opuščanje in s tem se ukvarja komisar Kanjete gospodu Nikoli Kaputu, mojemu prijatelju, naj povem, da glede ksilele, ko bom dobil poročilo kolega Andreja Kajtesa, bom lahko povedal kaj več. Namreč zaenkrat ne vem vseh zadnjih podatkov glede oljčnih nasadov, vem, da se ta patologija premika proti severu, kar nekoliko skrbi, ampak kljub temu. Preden karkoli povem v zvezi z nečem, o čemer nimam končnih informacij, bi se rad posvetoval. Gospod Denčila, imamo že ukrepe tudi v sedanjem sistemu za podporo majhnim kmetovalcem. Vsaka država članica ne uporablja, tudi vsaka regija ne uporablja teh sredstev. Zato sem za to, da podporo zagotovimo še v večji meri majhnim in srednje velikim kmetovalcem in če se ne bodo porabila vsa sredstva, da se prenesejo v naslednji proračun. Kar zadeva prihodnjo financiranje. Moram reči, da tu nisem naklonjen prihodnemu financiranju, pomembna pa je konvergenca, temu sem naklonjen. Kakšen bo proračun, ne vemo, ne jaz, ne vi. Takoj, ko bomo imeli proračun, se bomo lahko borili za trdno SKP. Glede organske oziroma ekološke pridevajave. 95 odstotkov stvari smo razrešili. Gospod Hojsling vam bo kaj več povedal, tudi glede vprašanj, ki so jih omenili kolegi iz Finske in Švedske. Seveda ne bom se odzival na izjave v medijih, lahko samo to povem, da smo zelo dovzetni za vprašanja, ki ste jih omenili, rastlinjake in podobno, vse to. Ta vprašanja so mi znana, znana so tudi gospodu Hojzlingu, tako da upam, da bomo lahko sodelovali, da zaščitimo najbolj občutljiva območja. Zavedam se teh vprašanj in naslednji trialog imamo 31. maja. Gospod Hoffman, mislim, da 7. maja Evropski parlament ne zaseda, to je petek in uh, upam, da se boste lahko udeležili dogodka ponedeljek, torek, sreda, četrtek, to smo preverili, zaupajte mi, da vedno preverimo datume, to se bo dogajalo v petek. Ampak tu so praktična vprašanja povezana s tem, kako dobiti prenočišča za 500 ljudi, potem je tu tolmačenje, seveda nikoli ne bomo vseh zadovoljili, ampak eh, potrudili smo se, da bi dobili kar najboljše pogoje dela. In prepričan sem, da bo Evropski parlament zastopan, da bo zastopan tudi ta odbor. Gospa Neuchel, nisem prepričan, da sem popolnoma Popolnoma razumev vaše vprašanje, zato ne bi rad odgovarjal na vprašanje, ki ga nisem dobro razumev. Morda se lahko kasneje pogovoriva o vašem vprašanju. Potem, aktivni kmetovalec v okviru omnibusa. Zdaj omogočamo, da se države in regije sami odločajo, kako opredeliti aktivnega kmetovalca. Soglasja nismo dobili oziroma dobrega rezultata ni bilo, moram reči, da sem bil nekoliko nezadovoljen, negativna lista na mesto pozitivne. Zdaj pa pogledamo, kaj želi narediti vsaka država, vsaka regija, pa naj bo v duhu subsidijarnosti. To je bilo zelo sporno vprašanje. Glede antidampiških postopkov v Braziliji, tega nisem poznal, morda imate v Belgiji več informacij, tega vprašanja nisem poznal. Lahko mi boste povedali kaj več v zvezi s tem. Glede mladih kmetovalcev nasploh. V vseh prezentacijah, tu in drugod, govorim o obnavljanju generacij. Moramo poskrbeti, da bodo mladi ostajali v kmetijstvu. Ne samo ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ampak ljudje v podjetjih, kmetijskih podjetjih, ne samo na kmetijah. Zato potrebujemo finančne inštrumente. Mladi moramo pomagati, da ustvarjajo nove poslovne priložnosti na podlagi kmetijstva. Omenil sem že nepoštene trgovinske prakse, s katerimi se bomo ukvarjali in mi se bomo učili iz hrvaških izkušenj in tega, kar vi počnete. Gospod Ek. Vem, da veliko pričakujete od mene, ampak ni treba, da me ustrelite. Strinjam se z vami glede vprašanj, ki ste jih omenili. Zato pa posodabljamo SKP. Od zadnje reforme leta 2013 smo imeli cilje trajnostnega razvoja in seveda ni prav, da sprejmemo dogovore, potem pa ne naredimo nič. Velik napredek smo dosegli in s tem odgovarjam tudi gospe Neuhl. Glede vprašanja trgovanja. V Afriki ni nobenega dumpinga kmetijskih izdelkov. Nekateri so obsedeni s tem. Včasih v, na nemških programih gledam, pa očitno nočejo poročati tako, kot vsi vemo, da se dogaja. Mi iz držav AKP iz Afrike sprejemamo kar nekaj izdelkov brez carin, brez tarif. Smo edini, ki to počnejo. Prav tako smo s 1. januar 2016 uveljavili nov sporazum, ki omogoča tem državam trgovanje. Tako da mislim, da potrebujemo malo več pozitivnosti glede vprašanj, ki ste jih omenili. In upam, da bomo ob koncu tega procesa videli še več rezultatov. Seveda, nespremljivo je, da bi mi povzročali motne na lokalnih trgih, v državah, kot je recimo Mali, ampak karkoli se dogaja na lokalnih trgih, ni Evropa tista, ki to povzroča. Gospa Megenes, pričakujem do konca leta oceno o zelenitve in vprašanje rotacije eh, oziroma zasajanja polščin je zelo pomembno. Ampak Plodna zemlja je zelo pomembna stvar. Trajno travinje je tudi zelo pomembno, ampak pomembno je tudi, v kateri državi živite. Želimo pa se izpolniti naše podnebne cilje in kmetijstvo mora dati svoj prispevek. Morda so to kakšne zahtevne odločitve, ki jih moramo sprejeti, ampak tako pač je. Poglejmo najprej, kaj bomo dosegli z ozelenitvijo in potem se pogovorimo naprej. Povedal sem že da se v omnibusu ločeno ukvarjamo tudi z vprašanjem prehranske verige. Gospod Ribeiro, ne želimo ponovno odpirati vprašanj, ki smo jih že zaprli. Trenutno že spreminjamo našo politiko in najranjivejša področja dobivajo več. Včasih regije ne izkoristijo celoti prožnosti, ki jo imajo, ampak oddaljene regije, vključno za Zori, če želijo spremeniti svoj eh, program, lahko to naredimo v dveh mesecih, če se želijo osredotočiti na kako drugo področje. Je to v redu? Mi smo jim dali možnost, treh sprememb na leto. Mislim, da je to dovolj prožnosti. Morda se vi ne strinjate, ampak mislim, da je to dovolj. Gospod Jar je omenil, da imamo le pet držav, ki so poslale svoje odzive v zvezi z SKP. Ponovno ste slabo informirani in to me preseneča. Odziv smo dobili od vseh 28 držav članic. Ogromno iz Nemčije. Očitno je nekdo zelo dobro pritiskal na gumb v prid nemškim kmetovalcem. Večina odgovorov je prišla ravno iz Nemčije. Kot veste, odkar smo živi, ima Evropa primankljaj beljakovin. Trenutno nismo konkurenčni v odnosu do ZDA in Južne Amerike, tako da ni upanja, kot vemo, v zadnjih nekaj letih je prišlo do povečanja eh, pridelave beljakovinskih rastlin, ampak povečal se je tudi uvoz. Če želite spodbujati pri vaših kmetovalcih um, uporabo beljakovinskih rastlin, potem lahko to naredite, ampak morate zaščititi tudi biotsko raznolikost. Ta je zelo pomembna in 30 odstotkov proračuna je namenjenega okolju o zelenitvi, mi moramo poskrbeti, da bomo izpolnili vsa pričakovanja, vse tisto, kar smo obljubili leta 2013 in priložnost imate, da kaj naredite. Komisija je naredila svoje. Poenostavitev je seveda zelo pomembna, gospod Buda, in vemo, da je kar nekaj kmetov, ki so razburjeni zaradi preveč birokracije. Želim si, da bi to poenostavili. Julija bomo objavili dokument, kjer bomo povedali, kako se da uporabiti tehnologijo. Namesto, da inšpektori hodijo na kmetije, bodo lahko s pomočjo tehnologije izvajali svoj nadzor. Ne želimo, da bi to povzročalo strahove. Tudi pregledovanje ulog Uradniki bodo lahko naprej pregledovali vloge kmetovalcev, da bodo videli, ali je vse v redu. V primeru manjših napak te lahko popravijo in tako bodo lahko dali vloge, ki bodo brez napak. To je tudi primer, kako se da olajšati in razbremeniti kmetovalce, tako da bodo vsaj vedeli, da bodo dobili denar brez kakih večjih težav pri odaji vlog. Veliko kmetov imate v Romuniji. To je zelo delovno intenzivna panoga, ampak upam, da vaše regije resnično izkoriščajo vse možnosti, ki jih imamo in to kmetu lahko omogoči mirnejše življenje. Kar zadeva jajca iz eh, proste reje, pripravljamo predloge. Zdaj moramo najprej preveriti eh, pravne vidike. Ne želim vam kaj preveč govoriti o tem. Potem Slišali smo eh, od poslanke, da je presenečena glede časovnice reforme SKP. Videti moramo, kaj še ni razrešeno, pripraviti sporočilo, ne glede na to, kakšen bo proračun, potem pa bomo pogledali, kakšen bo proračun in vidimo, ali se da vse uskladiti leta 2018. Vem, da nas bodo vprašanja proračuna še zaposlovalo v naslednjih nekaj letih. Mislim, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Gospe Neuhal nisem odgovoril. Seveda, imamo izzive pri zagotavljanju hrane. Število prebivalcev se veča, narediti moramo več tudi za okolje, za trajnost, vzdržnost. Temu se ne moremo izogniti in se niti ne želimo. Ampak m, tudi so zakonodajalci se morajo vključiti. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj z izjemo gospe poslanke, s katero se želim pogovoriti kasneje, ker nisem prepričan, da sem pravilno razumel njeno vprašanje. Najlepša hvala. Ali kdo e, želi še več informacij? Če ja, potem mi to nakažite in uh, bomo zahtevali pisni odgovor. Sedaj pa lahko nadaljujemo. Kar zadeva posvete. Posveti niso zaključeni, ta uh, postopek se nadaljuje. Poteka postopoma in sedaj uh, smo v eni izmed eh, umestnih faz, veliko eh, problemov nas še čaka, eh, predvsem pa je pred nami veliki ziv in to je prihodnost skupne kmetijske politike. To je zadeva, ki zanima celotno Evropsko unijo. Imamo Belo knjigo, imamo Brexit, torej veliko je vidikov, Eh, te problematike in tudi kmetje si zastavljajo številna vprašanja. In naše kmete ne zanima uh, zgolj kmetijstvo, zanima jih politika nasplošno, kaj ti dobro vedo, da politika vpliva tudi na njihovo specifično situacijo zaradi tega, ker imamo skupno kmetijsko politiko. Eh, toliko torej za moje eh, strani, sedaj pa bi se rad zahvalil vsem udeležencem za to izmenjavo mnen in eh, lahko preidemo na naslednjo točko. Zelo bi bili hvaležni, če bi eh, gospod eh, komisar lahko prisluhnil tudi prihodni, prih, eh, prihodni točki in sicer gre za poročilo gospoda Hojzlinga o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov. Ja, herr Vorsitzender, <clears throat> leider hat der Kommissar. Žal komisar nima časa, ampak zelo kratek bom. Pri zadnjem trialogu, 17. trialogu, ste bili prisotni na začetku in ste povedali, kako pomemben je bil pred zadnji in zadnji trialog, da pridemo do soglasja. Ampak tudi sami ste videli, gospod predsednik, kako težko je bilo razreševati vsa podrobna vprašanja, kako je težko je bilo doseči kompromise s svetom in kako muka trpno delo je to. Pred nami je še en trialog in trdno odločeni smo, Zdi se nam, da če bodo naše točke izpolnjene, potem lahko zaključimo delo, ampak pred nami je še kar nekaj dela. Omenil bom stvari, ki, o katerih se še pogovarjamo. To je vprašanje. In sicer želimo glede organskih semen predpise. Želimo imeti heterogen material, ki želijo na trg spraviti semena, to je po sedanji zakonodaji zelo težko. Komisija tu ne želi podati nobenih izjem za ekološki sektor, čeprav vemo, da se bodo iztekle izjeme in tudi potem bomo potrebovali organska semena na trgu. To bo velik problem, zato potrebujemo rešitev. Mi kot parlament smo predložili predlog ostalim partnerjem in menimo, da ob dobri volji lahko pridemo do dobrega rezultata. To je ključna stvar za parlament. Potrebujemo nove predpise in pri tem ustrajamo. Pri podatkovnih bazah se strinjamo, in sicer na področju semen potrebujemo podatkovno bazo za vse države članice, zato da bi vsi proizvajalci imeli na voljo organska semena. Ne strinjamo pa se glede tega, kdaj se izteče odobritev za izjeme. In sicer je prvotno komisija rekla, da to ni realistično. Zdaj se pogovarjamo na mesto o 21, o 15 letih. Pri živalih je to na prostovoljni podlagi. Ne želimo eh, tu biti preveč dolgi, potrebujemo prožnost, ki je možna s pomočjo predlogov parlamenta potem pred menoj sta kolega že omenjala tematiko proizvodnjo, ki je vezana na prst. To je zelo zahtevna tematika, kaj ti gre za to, da predlog komisije ni predvidel nobenih izjem in sicer gre za temelj ekološke proizvodnje. V sedajni uredbi imamo izjemo za 20 do 30 hektarjev steklenjakov. Imamo strokovno telo, ki to potrdi. In zdaj imamo pet severnih držav, ki pravi, da potrebujejo izjeme, ki se morajo širiti proti jugu zaradi izjemnih klimatskih pogojev to lahko naredimo, ampak šele takrat, ko ugotovimo, da v Evropski uniji nimamo območi, kjer proizvodnja na odprtem ni možna. Tudi kolegi z Danske so povedali, da med severom Nemčije in jugom Danske ni nobene podnebne meje in zato moramo tudi tu poskrbeti, da rešimo te strahove. Lahko se dogovorimo glede polarne regije, od tam dalje so izjeme smiselne, lahko pa potegnemo to črto širše na pet ali šest držav, ki sem jih omenil, baltske države, finska, švedska in danska ampak potem z močnimi omejitvami pri proizvodni. In potem je naša zahteva ta, da ostanejo te izjeme. Potem pesticidi in mejne vrednosti. Svet in parlament se tu strinjata. te mejne vrednosti ne morejo biti take, kot si je to zamislila komisija. Tri države pa imamo, ki imajo te mejne vrednosti. Zato bomo potrebovali verjetno kompromis znotraj Evropske unije. Ne bomo nič spremenili, dokler komisija ne predloži svojega poročila, odkot prihajajo nečistoče koliko so te obsežne in kaj se da narediti proti njim. In videli bomo zdaj, ali bomo to poročilo dobili leta 2022 ali leta 2025, kot želi svet. In zato si parlament želi, da se status quo Evropski uniji ne spremeni. Ali se nam bo to na koncu posrečilo ali ne, bomo videli na prihodnih pogajanjih. O štirih odprtih točkah se bomo pogovarjali povezano. Vse so povezane med seboj. Svet, komisija in tudi mi moramo skleniti kompromis, to vemo, ampak mislim, da smo dosegli podlago tako da zdaj lahko dosežemo dogovor. Kot je dejal komisar, 95 odstotkov smo že dogovorili, jaz bi rekel 90 smo že spravili pod streho, nepakirano blago. To se nam zdi zelo pomembna tematika in tu resnično potrebujemo kompromis, zlasti za proizvajalce otroške hrane. Imamo kompromis, s katerim lahko živimo v prihodnje. Komisija je namreč pri otroški hrani želela zadeve zastaviti tako strogo, da bi ne mogli otroške hrane proizvajati v sedanji obliki ekološko. Tega ne moremo sprejeti. To je eden največjih trgov za ekološke proizvode. Zato si želimo predpisov, ki bi omogočili razvoj tega sektorja, s tem, da ga ne bi preveč omejili. V končni fazi moramo poiskati odgovor na vsa vprašanja, ne moremo ničiti celotnega sektorja in svet, ki, želi na naš, ki je na naši strani, moramo poiskati rešitve. Kar nekaj je še odprtih vprašanj, ki jih moramo razjasniti v okviru zadnjega trialoga, ampak mislim, da je to izvedljivo in da lahko dosežemo dogovor. Kolegi bodo morali na koncu oceniti, ali to zadošča za kompromis ali ne. Ampak mi bomo vsekakor sodelovali pri pogajanjih, izvajali pritisk in bili konstruktivni. Bardzo dziękuję. Najlepša hvala. Reči moram, da te sedaj čaka zelo trdo delo. Imam občutek, da predsedstvo ne počne ničesar. Um, pravijo, da nimajo mandata, se lepo smehljajo in to je to. Dobro vemo, da predsedstvo ni sposobno popustiti pri določenih točkah. Nobenega popuščanja niti, pa lahko uh, malce popustiš, ampak jaz nisem ravno optimističen glede rezultata. Če ne bomo prejeli jasnega signala strani naše hierarhije, potem moram reči, da odkrito povedano, nimamo ravno veliko prošnosti. Ja, dank, Hvala lepa. Gospod predsedojoči, jaz sem lahko čisto kratek. Martin Hoisling je uh, situacijo zelo dobro opisal. Mislim tudi, da je bil komisar prej že skoraj, da uh, malce preveč optimističen. Uh, Dejal je, eh, da eh, naj bi bilo kar 98 odstotkov tem že obdelanih, ne le 95. No ja, ne vem. Veliko dela nas še čaka. Veliko smo že storili in eh, predsedojoči je že dejal, da je zelo težko potem, ko smo se znašli v slepi ulici eh, konec lanskega leta eh, in sicer v pogovorih z prejšnjim predsedstvom, naslednje tri, naslednje tri mesece in pol govorimo o postopkovnih vprašanjih. In sicer s predsedstvom, eh, ki potem konec februarja predstavi mandat, ki pa je nesprejem, nespremenljiv. No, tega eh, še nisem videl pogajanja, tako so me naučili v času mojega študija in v mojem prejšnjem življenju naj bi bila namenjena za to, eh, da približaš stališča. Kar nekaj tednov eh, smo že žrtvovali za to in kolegice in kolegi povsem upravičeno sprašujejo, kaj počnete, zakaj ne napovedujete. In uh, v preteklih tednih smo dejansko napredovali. In uh, sedaj je mogoče, da bomo 31. maja pri uh, zadnjem dialogu zares uh, dosegli napredek uh, in da predsedstvo več ne bo tako zelo radikalno, uh, kot je bilo na začetku, uh, kar zadeva omejevanje uh, pesticidov to je že od samega začetka ključno vprašanje. Torej, mislim, da smo lahko sedaj eh, previdno optimistični eh, in upam, da bomo dosegli eh, dober rezultat, ki ga bomo lahko predstavili tudi tukaj. Najlepša hvala. Gospod Tanju. Gospod Tanju, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi eh, se zahvalil Martinu Hojzlingu za eh, vse upravljeno delo, nikakor ni bilo lahko in pri tristranskih pogajanjih eh, se je videlo, kako zelo predsedstvo zanima napredek. Kajti to so tristranska pogajanja zaradi tega, ker smo udeleženi trije in zato se zahvaljujem Martinu Hojslingu, da je tako dobro zagovarjal mandat tega parlamenta. Napredovali smo eh, na določenih eh, področjih eh, in sicer, ko smo se pogajali za prejšnjim slovaškim predsedstvom, sedaj smo zapravili precej časa in to, kar velja za predsedstvo, velja tudi za komisijo in žal mi je, da komisar Hogan ni ostal. Recimo, kar zadeva semena, imamo mi zelo natančno stališče. Komisija pa Eh, v okviru eh, GD eh, Sanko nasprotuje našemu stališču in to je nesprejemljivo, da imamo nasprotujoče si stališča, kar zadeva tako zelo pomembno temo, kot so semena. Torej, Komisar je potrebno povedati, da eh, če eh, enkrat sprejmeš stališče, potem od tega več ne moreš odstopiti. Eh, sploh pa tega ne moreš povsem spremeniti. Potem pa je tukaj okološko, ekološko kmetijstvo. Mislim, da ta sektor močno napreduje. Enako velja tudi za ekološka semena in ne moremo sedaj nazadovati. In zagotoviti eh, moramo, da eh, bodo ta semena zakonito na voljo za vse tiste, eh, ki jih želijo. Temu danes ni tako. Torej, toliko različnih tem je bilo na teh tristranskih pogajanjih in veliko uh, jih je še ostalo odprtih in ne vem, ali nam bo uspelo vse urediti uh, na teh zadnjih pogajanjih. Gospod Takola. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči. Gospod Hojsling. Pretekli teden sem se sestal z uh, nekaterimi ekološkimi proizvajalci iz Finske in sicer v Bruslju. In njihovo sporočilo je bilo jasno. Uh, vlagan ni, vlaganje so zamrznjena zaradi različnih omejitev. Evropska unija ne bi smela omejevati kmetijstva, ravno nasprotno. Dostop bi moral biti lažji in lažji. Upam, da bomo v okviru naslednjega trialoga uh, dosegli rezultat. Cenim določene rešitve predvidene eh, za nordijske regije, ampak eh, kar eh, zadeva odstotek ekoloških površin, to gre že predaleč. Prepričan sem, da lahko najdemo ustrezno ubeseditev, če eh, zares eh, obstaja zanimanje za to ekološko proizvodnjo in če zares želimo eh, ponuditi eh, lokalnim eh, ekološkim kmetom možnost, da preživijo. potem pa eh, je govora o peščeni zemlji eh, na finskem. Eh, imamo tudi druge vrste prsti, ki bi jih lahko izkoristili v toplih gredah. Kar pa zadeva majhne lončke, za te ni nobene omejitve ko gre za eh, sestavo prsti. Ampak takoj, ko gre za večjo površino, eh, se omejitve eh, kar vrstijo, kar množijo. Če pa nekaj gojiš v malem lončku, omejitev sploh ni. Torej, prosim, bodite razumni in razmišljajte razumno. Ne omejujte tega preveč. To je za nas temeljno, ključno vprašanje. Zeleni v Evropi in vsi drugi želijo ohraniti ekološko kmetijstvo tudi v toplih gredah, v nordijskih državah, v Skandinaviji, na finskem se srečujemo z velikimi problemi. Še prav posebej, kar zadeva sestavo prsti. To je velik problem hvala lepa za vaše razumevanje. In vidim, da obstaja upanje, da bomo v naslednjem krogu pogajanj našli trajnostno uh, rešitev. Naslednja govornica, hvala lepa gospodu Hojslingu. Izgleda tako, da eh, naj bi 31. maja dosegli rezultat eh, pri tristranskih pogajanjih, ampak kljub temu se mi zdi, da je potrebno na nekaj upozoriti, kajti eh, jaz sem poročevalka za sporazum z Čilom in dejala sem, da bi morali prestaviti uh, potrditev tega sporazuma, dokler ta tristanska pogajanja ne, ne bodo zaključena. Dobre volje eh, ne manjka, gospod Hojsling je želel eh, doseči sporazum, ampak kaj je z dobro voljo pri ostalih? Veliko je zelo težavnih vprašanj, ki še niso bila razčiščena. Torej, Kako velika je pravzaprav možnost, eh, da bomo dejansko prišli do konkretnega rezultata? Rada bi vedela, eh, ali je to sploh verjetno. Ne želim, da tavamo v temi. Gospa Neuhl, najlepša hvala. Imam povsem konkretno vprašanje, o tem sva se že pogovarjala, Martin gre za eh, tradicionalna eh, rastlinska zdravila, zeliščna zdravila in ali je to zdaj vključeno v področje uporabe? Da ali ne, to je zelo pomembno, kaj ti, če eh, greš eh, sedaj eh, v eh, lekarno in si kupiš eh, zdravilo, ki temeli eh, na naravnih proizvodih, gre sicer za eh, farmacevtski proizvod, eh, ampak ne dobiš povračila in v novi ekološki uredbi je potrebno to urediti. Potrebno je omogočiti ekološki logotip za ta zdravila. Kakšna je sedaj situacija? Uh, thank you so much for the word. Uh, Um, um. Naslednji govorec, hvala lepa za upravljeno delo. Želim vam vso srečo pri zadnjem krogu pogajanj, ampak posem odkrit bom in kot sem rekel že pri zadnji razpravi, uh, ne bo mi žal, uh, če. Uh, ne bomo uspešni, kajti kot sem rekel, poskušamo urediti eh, oziroma popraviti nekaj, kar pravzaprav sploh ni zlomljeno. Eh, namreč ta trg raste, kar pa eh, mi vzpostavljamo, je velika negotovost. Zaustavili smo vlaganje. In eh, kar je najbolj problematično, eh, eh, veliko eh, je eh, bilo. Eh, magije v naših razpravah. Najprej smo govorili o odstranitvi eh, rogov eh, živini, ampak eh, to pravzaprav sploh ni temelj ekološkega kmetovanja, gre za pesticide. Torej gre za kanček čarovnije. In potem je tukaj še prst vertikalno kmetijstvo ali vertikalno kmetijstvo ne bo uh, moglo eh, biti ekološko, kajti če gojiš nekaj uh, na 20. nadstropju, to seveda ne more biti v stiku s prstjo. Vedno uh, smo obogatili uh, kakovost zemljišča, ki ga uporabljamo. Kmetje so bili odnegde pragmatični in uh, če ima nekdo uh, dobro eh, prst eh, in eh, kakovostna, kakovostne ekološke sestavine, potem bo to seveda uporabil. Ampak vse skupaj je hokus pokus, gre za čarovnije, ne gre pravzaprav za boljše vzpostavljanje trga. Potrošniki pa želijo izboljšanje trga. Eh, in zato tudi eh, prosijo. Po eni strani torej želimo več subvencij, po drugi strani pa več omejitev in sicer na področjih, ki so pravzaprav izjemno uspešna. Torej želim vam vso srečo, ampak tudi v vprašanju eh, komisarju bom izrazil svojo zaskrbljenost, predvsem glede zelenjave v nordijskih državah. Gospod Dorfman. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Še enkrat moram spregovoriti o zaostanku, kaj ti. To je problem pri vseh eh, kompromisih. Do leta 2025 bo mogoče predložena študija in potem še nekaj let eh, seveda nobenega premika v naslednjih desetih letih, bo torej situacija takšna, kot je. Situacija pa je takšna v Italiji eh, recimo nek ekološki kmet eh, proizvaja eh, solato in potem ugotovi, da je v tej solati prevelik odstotek pesticidov, potem ne izgubi ekološkega logotipa le ta glava solate, ampak e, celoten pridelek tega kmeta. V neki drugi državi pa je lahko eh, ta odstotek desetkrat večji, e, pa lahko e, ta kmet e, proda e, to glavo solate ne le pri sebi doma, ampak tudi na italijanskem trgu. To je po mojem popoln nesmisel, to ni v skladu z načeli notranjega trga in tega nisem nikoli razumel. Zakaj eh, potrebuje ekološko eh, kmetijstvo enake omejitve eh, kot pa eh, klasično kmetijstvo? Naj gre tukaj za eh, sadje, eh, zelenjavo ali pa karkoli drugega. Tega ne razumem, kaj ti. Eh, to je skregano s pametjo in eh, zaradi tega je težko najti eh, kompromis. Dejanska situacija je takšna, da je eh, ne morem eh, podpreti in tudi tega kompromisa ne bom mogla podpreti nihče več ne želi besede gospod hojsl beseda je vaša ja, ja, dragi kolegi, najlepša hvala za vse vaše pripombe. Eh, žal mi je, da ste napovedali, da boste glasovali eh, proti eh, gospodu Dorfman, kajti kar zadeva omejitev pesticidov. Eh, je zadeva takšna, eh, da so države razdeljene na pol, polovica jih želi omejitve, polovica pa ne. In kar zadeva organizacije, večine ne želi uh, nobenih omejitev. In tudi pri nas v parlamentu uh, situacija ni niti najmanj jasna. Če bo komisija sedaj eh, zares eh, sprejela določena določila, potem bomo morali najti rešitev. Najjasno povem. Zadnji kompromis eh, v času slovaškega predsedstva je vseboval koktejl treh pesticidov in prisotnost teh treh pesticidov je vodila v takojšen oduzem ekološkega logotipa. 50 odstotkov onesnaževanja sploh uh, ni rezultat uh, kmetijstva, uh, ampak uh, predelave. Torej, Potrebno je predstaviti dejstva. Imamo zgolj en postopek nadzora, ki je bil upravljen v Zvezdni državi Badem-Württemberg, ampak ampak uh, zavedati se moramo, da situacija v Evropi niti približno ni enotna. Čile, tudi jaz sem zato, da to predstavimo, kaj ti smiselno bi bilo, da počakamo, uh, da bomo videli, kaj se bo zgodilo, kaj ti pravila za uh, uvoz v Evropsko unijo se bodo zaustrila. Mislim, da smo enotnega mnenja. Eh, da morajo tudi eh, drugi spoštovati naša pravila, če želijo svoje izdelke prodajati na evropskem trgu. To je tudi v interesu naših potrošnikov. Torej, eh, za vsa bioživila, za ekološka živila morajo veljati enaka načela. Kar pa zadeva proizvodno vezano na prst, torej pri ekološkem kmetijstvu je tako, da potrebuješ tla, Eh, nihče eh, ne želi rastlin, eh, ki bi rastla na nekem umetno ustvarjenem otoku. Torej, ta stik s prstjo je temelj ekološke proizvodnje. Ampak, če želi to nekdo proizvesti drugače, potem lahko to stori, ampak ne pod logotipom ekološkega kmetijstva. Sedaj govorimo o izjemah za nordijske države in mislim, da bomo prišli do dobrega rezultata. Torej, ja. Jaz sem zadržano optimističen. Toliko časa se že ukvarjamo s tem. In ne gre zgolj za nekaj kmetov, ki želijo posebna določila. Tukaj gre za zelo pomemben sektor v Evropski uniji in Ukvarjati se moramo z eh, harmonizacijo trga, kajti ta sektor raste, zatem pa obstaja tudi nevarnost, eh, da eh, pride do neenotnega izvajanja pravil. Zaradi tega moramo pravila poenotiti, morda tudi nekoliko zaostriti, nikakor pa ne smemo tega sektorja zadušiti, kajti to je eden izmed redkih sektorjev, kmetijskih sektorjev, ki v kmetijstvu Eh, sektorjev, ki v Evropi raste. In še ena točka. Dosegli smo kompromisni eh, predlog spremembe, eh, gospa Nojhel, ampak o tem se lahko tudi pogovarjava na štiri oči. Gospod Takola. <clears throat> Arvoisa puhujatta, ihan lühyesti. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo na kratko. Uč... Včeraj sem zapustil eh, nordijske predele eh, Evrope in snežilo je. Nekaj dela bo še potrebno upraviti. Dobre, tople grede imamo. Uporabljamo najboljšo prst, ki nam je na voljo. in če eh, te eh, prsti eh, ne najdemo na lastni kmetiji, si jo priskrbimo pri sosedu. In vprašati se je potrebno tudi, kakšen je pravzaprav oglični odtis ekoloških živin. Teh 80 odstotkov to je previsoka številka, tudi v normalnih okoliščinah. tudi eh, naravno, eh, tudi rastline eh, prisotne v naravi, ne ekološko vzgojene, so čistejše pri nas na finskem, ker nimamo toliko industrije, kot pa tista, tiste rastline, ki rastejo v osrednji Evropi. Torej upam, da boste podprli našo ekološko prihodnost in da bomo lahko nadaljevali z ekološko proizvodnjo švedskem, finskem in v Estoniji. In zagotavljam vam, da bomo uporabljali dobro prst. Gospod Hojsling. Opravičujem se, ampak zdaj morate pa nekaj povedati. Ja, nimam prav veliko dodati. Dobili smo tudi pismo petih ministrov ki želijo to izjemo. Rekl sem, da bodo izjeme omejujoče eh, in da zauzamemo in da eh, upoštevamo večje območje ali pa območje skrčimo in eh, bodo omejitve ohlapnejše. Kar zadeva arktično območje, se strinjam s tabo, to so povsem drugačni pogoji. Ampak za Švedsko in pa Dansko, za dele Danske, ne bi rekel, eh, da spadajo ravno med arktično področje in zato ne vem, zakaj bi imeli potem izjeme. Potrebno se je vprašati, kje bomo potegnili črto. In to se je potrebno natančno ogledati, ampak mislim, da bomo to lahko rešili. Kajti seveda potrebujemo tudi potrditev nordijskih držav, drugače kompromisa ne bo. Če bomo lahko izpolnili vse želje, to pa je drugo vprašanje. Najlepša hvala. Upam, da eh, se bo ta optimizem spremenil v resničnost. Še enkrat najlepša hvala. Imam občutek, da ni potreben noben dodatni komentar na to temo. Situacija je težavna. In uh, tudi jaz upam na dober zaključek, tako kot vi. Mislim, da se strinjava. Sedaj pa prehajamo še k zadnji točki na našem dnevnem redu in to eh, bo eh, zares zelo kratka predstavitev, kajti kot veste, smo bili od 18. do 20. aprila v Estoniji in sicer smo sodelovali pri agroforumu Mare Baltikum in tudi eh, pri sejmu. Sestali smo se z številnimi predstavniki, gospod Bogovič, Dorfman, gospa Gijom, gospod Sandra, gospa Sandra in jaz smo odpotovali uh, v Estonijo in šlo je za pet tovrstni dogodek. Eh, to je bil zres zelo zanimiv dogodek in menim, da ima Evropska unija pomembno vlogo, pri prihodnosti te regije. Izmenjali smo mnenja, pogovarjali smo se z ministri Litve, Latvije, Ukrajine, eh, Moldove in razprave so bile izjemno zanimive. Ugotovili smo, da uh, je na tem območju veliko pobud, eh, države skušajo sodelovati in to se dogaja tudi na regionalni ravni. Torej vse eh, te baltske regije so izjemno dinamične. Gre za največji eh, kmetijsko-življski sejem v tej regiji in prisotni so bili seveda tudi proizvajalci. Eh, kmetijske opreme in tako naprej. Sodelovali smo pri različnih eh, seminarjih, pri različnih razpravah in imam občutek, da smo eh, tako lažje razumeli kmetijstvo Estonije, naprimer. Lahko smo bili priča temu, kako se je to kmetijstvo spremenilo. Danes je eh, situacija izjemno zaskrbljujoča, tretjina kmetijskega sektorja je izginila. V zaključek naj se zahvalim sekretarijatu eh, in pa stalnemu predstavništvu Estonije eh, pri Evropski uniji. Poleg tega pa bi sekretarijat prosil tudi, da vam pošlje dokumente, Eh, kajti eh, lahko bi bili zanimivi tudi za vas. Torej, vsi boste prejeli dokumente v povezavi z tem obiskom. Sedaj pa bi se rad zahvalil vsem udeležencem naše seje. Naša naslednja seja bo potekala 29. maja od 15. do 18.30 v Bruslju. Želim vam prijeten večer. Eh, no, prav veliko eh, nam ni ostalo od tega večera, ampak kljub temu vam želim eh, lep večer in pa lahko noč.